Szanowni Państwo, zaczynamy nasze spotkanie. On commence notre réunion. Vous avoir la traduction. Euh. Pozdravljam vas na seji odbora Envi. Začeli bomo z točko 8 na dnevnem redu. Te točke nismo obravnavali zjutraj. Gre za poročilo delegacije odbora Envi o obisku na Polskem. Um, gospod Džulajnen, gospod Morgonajte, Mekevan in uh, gospod Hübner so se udeležili tega obiska Polske. Naj vam na kratko opišem, kako je ta sestanek potekal, no to bomo pa prisluhnili drugim kolegom. Torej, Poljska bo prevzela predsedovanje Evropski uniji, začeli bomo predsedovati 1. julija 2011. V tem času bo ta država gostila pomembne evropske dogodke, dogodke, ki so pomembni za Evropsko unijo. odbor Envi je poslal delegacijo svojih članov na Polsko, sestali smo se s predstavniki polske vlade, z obema eh, predsednikoma, tako predsednikom parlamenta, z novinarji. Kakšne so prednostne naloge polskega predsedstva, torej o tem smo razpravljali, o prednostnih nalogah za predsednika drugo polovico leta 2011. Delegacija je bila lepo sprejeta in je zelo zadovoljna zaradi odprtosti um, polskih kolegov in pa informacij, ki jih je dobila zaradi gostoljubja polskega parlamenta in vlade. Med razpravo smo razpredni temah. E, bardzo dynamicznie do przejęcia prezydencji również. Mm, priprave polskega predsedstva so zelo dinamične, veliko počnemo na področju okolja javnega zdravja in javnega zdravja. Um, delegacija opazila, da so polski kolege zelo predani tem pripravam in da so odločeni biti uspešni v naslednjih šestih mesecih. Govorili smo torej tudi o tistih temah, ki bodo obravnavane na področju pristojnosti odbora za okolje. Seveda bo to vprašanje biocidov, vprašanje elektronskih in odpadne elektronske in električne opreme in pa govorili bomo seveda tudi o vprašanju virov energije in pa tudi o časovnici, ki je bila nedavno sprejeta v zvezi z zmanjševanjem uporabe eh, premoga do leta 2050 in tudi izpustov CO2 do leta 2050. Govora je bila tudi o konvenciji OZN, COP17 in pa Rio 2020, torej vrh v Rio. tema, ki jo bomo načeli tekom poslednjega predsedstva, bo tudi prihodnje financiranje večletnega proračuna Evropske unije in pa reforma SKP. Delegacija je prav tako ugotovila visoko stopnjo angažiranosti polske strani eh, in željo po sodelovanju z odborom za okolje v času polskega predsedovanja. Toliko torej, kar zadeva to sporočilo. Če pa želi kateri od članov odbora, poslancev, eh, kaj dodati, izvolite gospa Jolanda Hübner, ki je bila članica te delegacije, in pa tudi gospa Morko Najte, ki je bila tudi na tem zasedanju v Varšavi. Izvolite. Hvala lepa predvsem hvala tistim kolegom, ki so našli čas v času tako imenovanega turkiznega tedna, da so si vzeli čas za prihod na Polsko. To je pomenilo, da niso mogli nameniti svojega časa svojim voljivcem v svojih volivnih okrožjih, pa tako niso mogli sodelovati v tako imenovanih interskupinah. Tako da hvala eh, Lindy McKevin in pa tudi Radvili za ta obisk. Kot je predsedujoči dejal, smo se sestali s tremi ministri. Sestali smo se z ministrom za eh, zdravje, oziroma z ministrico za zdravje, ki je spostavila prioritete poslega predsedstva v teh pol leta na problem staranja v Evropski uniji in pa tudi eh, ukrepe, ki jih ne marajo predlagati. Prav tako je spostavila posebne razmere dojenčkov in eh, najmlajših kar bo tudi predmet razprave in obravnave tekom polskega predsedstva. Tako da pričakujem, da bo tudi tu kar nekaj zanimivih predlogov za naš odbor, kajti to je vezano tudi s specifikami evropskega trga. Prav tako pa je tu problematika vezana na varovanje zdravja in izenačevanje možnosti širom Evrope z ministrom za okolje smo imeli pogovor o številnih zadevah, o katerih eh, tudi mi govorimo, torej surovine, potem vprašanje recyklinga, se pravi recikliranja odpadkov, pa tudi govorili smo o tem, kako bi morda lahko zagotovili podaljšanje življenjske dobe naprav v gospodinstvih, kajti eh, prehitra menjava pomeni tudi preveliko izkoriščenje surovin. Prav tako je bilo govora o obnovljivih virih energije, tudi iz perspektive vprašanja, kako bi lahko Evropska unija pod polskim predsedovanjem nastopila na COP17 v Durbanu. Srečali smo se tudi z ministrom za kmetijstvo, ki je predstavil prioritete Evropskega predsedstva, torej reforma SKP, ki bo najintenzivneje potekala po polskem predsedovanjem. Prav tako vprašanja vezna na GSO-je in izpostavljene so bile določene nevarnosti v smislu, da če bomo mi določili, da bo vsaka država sprejemala lastno politiko, ko gre za GSO-je na njihovem ozemlju, potem lahko pride do nekontroliranih. Eh, premikal tudi preko meja. En klik na računalniku seveda lahko pokaže, da se ljudje oskrbujejo po lastni volji in seveda ne bo možno nadzirati takšnih eh, premikov. Prav tako smo imeli zelo zanimivo srečanje s predstavniki eh, odborov v Polskem spodnjem in zgornjem domu parlamenta senatorji in poslanci so izpostavili pomisleke vezane na zastopanje evropskih interesov strani Polske v Durbanu, vprašanje energetike, vprašanje povečanja cen energentov, še posebej tudi eh, porast cen elektrike. Prav tako so izrazili svoje pomisleke in svoje skrbi v smislu čezmejne trgovine za GSO, kajti tu bodo vsega kot določene zadeve, ki bodo večino skrbele in eh, to je bilo govora tudi o tem vprašanju. Prav tako smo se sestali z nevladnimi organizacijami in kot večina zasedan, ki so eh, potekale pod prejšnjimi predsedstvi, so ekološke organizacije, seveda tiste, ki dajo večji podarek na naravi. Eh, vprašanje ja, varovanja okolja v obstoječem gospodarskem sistemu je bila ključna tema. Na srečanju z novinarji je bilo veliko sicer novinarjev v smislu pritos, prisotnosti, vendar pa kakšnih vsebinskih vprašanj ni bilo. Eh, Presedujoči se je trudil prikazati mm, dosežke našega odbora, eh, prav tako tisto vprašanje, glede katerih smo dosegli soglasje skupaj s svetom, ampak eh, novinari se mi zdi, da ne razlikujejo ravno najbolje med eh, različnimi pristojnostmi, ko gre za določanje eh, zakonodajnih rešitev na koncu. Pomembna zadeva, o kateri bo govorila tudi kolegica Radvile, je vprašanje jedrske energije, tako da ne bi jaz zdaj o tem govorila. Sama lahko samo povem, da se zelo zahvaljujem za ta obisk. Mislim, da je bilo zelo dobro organizirano to srečanje in eh, upam, da je bila kolegom tudi Poljska vršala všeč in eh, upam, da bo v prihodnje več kolegov uspelo obiskati našo prestolnico in uh, Dobrodošli vsi. Hvala lepa, gospa Hibner. Zdaj pa besedo predajam gospe Radvile Morkunajte. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila sekretarjatu za uspešno pripravo. Prav tako se zahvaljujem za gostoljubje takšni obiski pred eh, prevzemom predsedovanja v neki državi so, moram reči, da zelo koristni in dobrodošli. Na ta način dobimo vnaprej v pogled v prioritete prihodnega predsedstva. K temu pa velja dodati tudi to, da smo imeli koristno srečanje z ministrico za zdravje Vero Kopač, ki je govorila tudi o pojmu kvalitet, kvalitetnega otroštva in o kvalitetnem življenju. In če razmišljamo o kvaliteti življenja v prihodnje, moramo razmišljati tudi o kvaliteti življenja naših otrok. Ko gre za vprašanje razvoja otrok, gre za vprašanja, ki vsekakor zaslužijo našo pozornost. Prav tako smo govorili o preventivnih programih. Tu bi veljalo izpostaviti boljšo komunikacijo med državami članicami. Na srečanju z ministrom za okolje smo izpostavili naše stališče v zvezi z onesnaženjem Balskega morja. Z regionalnega vidika je to izjemno pomembna tematika in kot je dejala gospa Hebner, smo spregovorili tudi o jedrski varnosti v tem smislu mislim, da moramo govoriti v en glas in v mislih moramo imeti dejstvo, da se na mejah Evropske unije vendarle gradijo nove jedrske centrale. Hvala lepa za vaš prispevek. Dobro, predno prejdemo na prihodnjo točko, torej na zaslišanje v zvezi z Baltskim morem. Naj povem tudi, da, tudi, da bomo imeli jutri ob 9.30 zaslišanje v zvezi z tveganjem selitve virov oglika iz zahodne v srednjo in vzhodno Evropo. Srečanje bo potekalo v stavbi Jan, dvorana 6Q2 torej ob 9.30. Tako, zdaj pa prehajamo na naslednjo točko našega dnevnega reda, točka 9, predstavitev o izboljšanju ekološkega stanja Balskega morja z bolj trajnostnim kmetijstvom. Besedo oziroma mm, povabilo bi izrekel gospodu Orenešeku, da se nam pridruži tu na predsedstvu. Začeli bomo z uvodom gospe Satu Hasi, gospe Ane Rozbah in pa gospoda Olejničaka. Besedo torej najprej predajem gospe Hasi. Thank you very much, Mr. Chairman, and... Hvala lepa, predsedujoči, hvala tudi odboru za okolje, za organizacijo tega zaslišanja oziroma te predstavitve. Balsko morje je eno ključnih okoljskih vprašanj v naši državi, ki ima tudi obalo na Baltskem morju. Pogosto, kadar Finci govorijo o morju kot takem, imajo v mislih Baltsko morje, kajti naša celotna obala je na Baltskem morju. No, in opažam, da tu v Evropskem parlamentu Baltsko morje ni bilo ravno v spredju in eh, ugotavljam, da so številni kolegi, ki ne poznajo niti najbolj temeljnih dejstv z Baltskim morjem, ki so zelo splošno znana v naši državi. Kot prvo, po širitvah zadnjega desetletja je Baltsko morje postalo praktično notranje morje Evropske unije. Le majhen del Balske obale pripada Rusiji, vse ostalo pa pripada članicam EU. Torej to, kar se dogaja z Balskim morem, je v veliki meri ravno v rokah držav članic Evropske unije. Ljudem se zdi in konec koncev dokaj upravičeno, da je na severu Evrope varstvo okolja dokaj dobro organizirano, da so družbe dobro organizirane, da ljudje preprosto spoštujejo zakon in tako naprej in tako dalje. Tako da se potem morda zdi veliko presenečenje, da je Baltsko morje na severu Evrope eno najbolj onesnaženih morij na svetu. Eden od razlogov za to je dejstvo, da je to morje dokaj plitko, povprečna globina Balskega morja je le 57 metrov, v sredozemlju pa je povprečna globina več kot kilometr. Gre torej za veliko površino sicer, vendar pa je sama količina vode eh, bistveno manjša, kot bi pričakovali glede na površino. No, kar zdaj je onesnaženje, večina ljudi razmišlja o nevarnih kemikalijah in te so problem, kot je pokazala tudi današnja dopodanska razprava v zvezi z vsebnostjo dioksina v baltskih eh, ribah, torej v sleniku in lososu. Potrebujemo torej ukrepe za zmanjšanje vsebnosti dioksina nevarnih snovi, vključno z nafto. Ampak največji problem Balskega morja v bistvu predstavlja eutrofikacija. Eden od eh, znakov eutrofikacije je veliko območje brez kisika. In eh, največje območje morskega dna brez kisika je ravno eh, v Balskem morju, največje območje na svetu. In eutrofikacija v praksi pomeni kaj? Pomeni, predvsem, se kaže predvsem z toksičnimi modrozelenimi algami, ki cvetijo na površju. Največji razlog za eutrofikacijo so eh, izpusti vodika Eh, izpusti dušika in eh, fosforja oziroma fosfatov iz kmetijstva. To torej pomeni, da moramo spremeniti kmetijsko prakso. V nasprotnem primeru ni upanja za Baljsko morje. In to vsekakor mora biti eh, v spredju, tudi v kontekstu reforme skupne kmetijske politike. No, to ne pomeni, da bomo kar preprosto prenehali s kmetovanjem. Ne, to pomeni, da potrebujemo pametnejše, bolj premišljeno kmetovanje. Zelo zanimivo in dobro je, da bo Poljska prevzela predsedstvo Evropske unije eh, kot naslednja država, kajti svet se je dogovoril, da bosta Poljska in Finska skupaj eh, vodilni državi za strategijo za Balsko morje in z veseljem ugotavljam, da bo nova vlada na Finskem, ki bo prevzela posle ta teden, in sama sem bila ena od eh, pogajalk za vladni program. Ta vlada ima zelo jasen program, kar zadeva zmanjševanje pojava eutrofikacije Balskega morja kot eh, posledica kmetovanja in to torej bo ena ključnih točk finskega stališča v zvezi z kmetijstvom v prihodnosti. Še enkrat torej hvala odbor za okolje za organizacijo te predstavitve, hvala lepa tudi vsem govornikom in sodelujočim že naprej in moram reči, da upam, da bomo s to predstavitvijo izboljšali naše poznavanje in pa tudi izboljšalo in razvilo naše razmišljanje v zvezi z ukrepi, ki jih eh, lahko in ki bi jih morali sprejeti za to, da bo Baltsko morje čistejše in bolj zdravo. Hvala. Hvala, gospa Satu Hasi. Besedo ima gospa Rosbach. Izvolite. Tak, formand. Jeg vil tillade mig at tale dansk for en gang skyld. Øhm, derudover vil jeg først gerne takke kollega Hassi for dette. Hvala lepa, gospa Hassi. Zato, da ste prevzeli to zelo pomembno pobudo. Mislim, da je to ključnega pomena. Sama prihajam z drugega konca Baltika, torej z Danske in kot je dejala gospa Hasi, je celotno Baltsko morje že od eh, prazgodovine morje z visoko vsebnostjo sladkih voda. Eh, voda se ne meša z vodami iz odprtega morja. Eh, kar pomeni, da je eutrofikacija zelo, zelo prisotna. Sama prihajam iz družine ribičev, vsi so ribiči, praktično sem bila eh, rojena na ribiški barki in ogromno vrst rib je bilo v Baltiku v preteklosti. Prav tako so številne ribe, iz drugih morij prihajale v Baltsko morje, eh, kjer so se drstile. Na ta način so bile mladice v bolj toplih vodah. To je pomenilo, da je bilo ribištvo zelo intenzivno v tej regiji in uh, In uh, to je pomenilo tudi, da je potem prišlo do številnih težav tudi zaradi samih uh, naravnih danosti Balskega morja. Uh, številne kemične tovarne so svoje izpuste spuščale v Balsko morje, tudi jedrske elektrarne so spuščale svoje hladilne vode v Balsko morje. Zato je praktično nemogoče, da to morje ne bi bilo onesnaženo, glede na lego in eh, naravne danosti. Dejstvo torej je, da to je tema, ki je zelo pomembna. Eh, če tudi se ne ukvarjamo toliko z vprašanjem okolje, okolja, eh, mislim, da nas mora, če drugega ne, ob vprašanju zdravja to vprašanje začeti zanimati. Kajti Nekatere države članice Evropske unije, kot je dejala gospa Hasi, se treba zavedati, da je praktično celotno Baltsko morje eh, morje Evropske unije in zato mislim, da moramo razviti pravo strategijo za Baltsko morje, to vsi skupaj, ne samo nekatere države članice EU. Mislim, da smo zdaj torej na pravi poti v zadnjih desetih, dvanajstih letih smo dosegli kar pomemben napredek. Številne uredbe so bile sprejete v zadnjih eh, letih, eh, tudi v zvezi z pesticidi in njihovim eh, vplivom na naše zdrave, vendar pa še ne uporabljamo najbolj premišljenih metod. Tudi to je dejala gospa Hasi. Seveda smo sprejeli določene ukrepe v zvezi z. zmanjšanjem uporabe pesticidov na priobalnih območjih, imamo tudi številna zaščitena območja, še posebej v regiji, iz katere prihajam sama. Od leta 2003 je 5 odstotkov našega ozemlja zaščitenega, prav tako imamo okvirno direktivo o kakovosti voda, ki ščiti hm, jezera, sladke vode, eh, morja, Ampak to še ni, ni dovolj, mislim, da se tega vsi zavedamo. In zato mislim, da moramo biti še posebej pozorni, saj eh, prihaja severni tok, ki je že v gradni. Prav tako je treba veriti, da je na dnu tega morja ogromno odlagališč streljiva. Prav tako je bilo izpuščenih. Eh, ogromno kemičnih snovi v to morje in kako vse to odpraviti je veliko vprašanje in zanima me, ali ima kdo danes tu odgovor na to vprašanje in zato upam in sem prepričana, da bo današnja razprava vsekakor zelo, zelo zanimiva. Hvala lepa, gospod Rosbach. No, tretji eh, uvodničar pa je gospod uh, Vojčeh Olejničak, evropski poslanec in nekdani minister za kmetijstvo Republike Polske. Izvolite, beseda je vaša. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję. Hvala lepa. Najprej hvala lepa za to pobudo in za povabilo. Sam sem bil poročevalec za strategijo za Baltsko morje in eh, zato bi rad z vami delil nekaj misli s tem v zvezi. Ko smo pripravili to poročilo skupaj s kolegicami in kolegi iz Evropskega parlamenta, mm, moram reči, da smo prišli do nekaj ugotovitev. Dejstvo je, da je stanje Balskega morja zelo pomembno, tako z vidika varovanja okolja, kakor tudi z vidika sožitja in eh, sodelovanja približno 100 milijonov ljudi, ki prebivajo okrog Balskega morja. Mislim, da lahko rečemo, da je Balsko morje kot praktično notranja voda Evropske unije, eh, predstavlja povezovališče držav okrog Balskega morja. Ampak dejstvo je, da temu ni ravno tako. Balsko morje, ki je po površini dokaj majhno, ki je tudi dokaj plitko, v resnici zelo deli eh, države na obali Balskega morja. In mislim, da vsi vemo, kako velike razlike so v kakovosti življenja med državami, ki pripadajo regiji Balskega morja. No, to strategijo smo pripravili ravno z namenom, da bi to spremenili. Kot prvo je v spredju varovanje okolja, ne bom ponavljal iz kakšnih razlogov, vse je to zelo pomembno. Druga plat je razvoj blaginje v regiji, ravno z vedika razlik, ki jih ugotavljamo. Tretja zadeva je izboljšanje dostopnosti in privlačnosti te regije, kajti konec koncev je to regija, ki je izjemno privlačna z vidika bodi si turizma, bodi si kulture, znanosti. Ampak eh, oblik sodelovanja v regiji na teh eh, ravneh ni. Potem seveda je treba vedeti, da v tej regiji prebiva kot rečeno 100 milijonov ljudi. In eh, ogromno nevarnosti izhaja iz eh, delovanja eh, teh ljudi. Prav tako pa je veliko nevarnosti, ki v bistvu ždijo v tem morju, gre za kemikalije, ki so na dnu morja. Prav tako so tu določene investicije, ki predstavljajo nevarnost, naprimer plinovod Severni tok. In to strategijo smo konec koncev razvili tudi zato, da bi razvili ustrezne eh, formule za zavarovanje teh eh, investicij, da torej v primeru eh, nastanka izrednega dogodka vse države lahko čim prej začnejo z ukrepanjem. Ta strategija je po svoje političen dokument, ampak ta strategija nima nekih eh, prav zelo praktičnih ukrepov, ki bi stali za njo, za ne takšnih, kot bi si jih mi želeli. Ta strategija, naprimer, nima lastnega proračuna, kar seveda neposredno pomeni, da ni ukrepov, ki bi bili neposredno upravljeni z Bruslja, z razstranje Evropske unije, pa ne gre za ukrepe vezane na varovanje okolja ali na eh, druge. Za druga področja. Gre torej za na nek način zbirko projektov, ki potekajo v državah članicah in po mojem mnenju to ni dovolj. Imeli smo tudi kar nekaj resnih razprav v Evropskem parlamentu na to temo in dejstvo je, da večinske volje v parlamentu ni, da bi kot eh, ločene posebne politike eh, oblikovali makroregije v okviru katerih bi se izvajali kohezijski in drugi ukrepi. Prav tako naj povem, da izvajanje teh projektov v okviru nekega političnega poslovnega načrta eh, temelji v osnovi na politiki kohezije. Bistveno pa nam manjka sodelovanja med eh, posameznimi sektori. Kmetijstvo, o katerem smo že govorili, je zaenkrat saj prišlo najdlje pri uresničevanju strategije za makroregijo Balskega morja. V prihodnosti torej mislim, da moramo sprejeti več ukrepov, katerih namen bo ta, da bo ne le kohezijska politika tista, ki bo dosegala cilje strategije za Balsko morje, temveč da bo tudi kmetijska politika, eh, ribolovna politika, turistična politika in pa seveda infrastrukturna politika, da bodo vse te politike tudi eh, usmerjene v doseganje teh ciljev, kajti v tem trenutku na teh področjih ni dovolj usklajevanja na ravni EU. Dame in gospodje, eh, Če se ozremo nekoliko širše, naj danes povem, da me zelo veseli, da sem lahko prisluhnil mnenjem in pa načrtom s tem v zvezi. Ampak kot eh, član odbora za kmetijstvo vem, da so pogosto ta pričakovanja zelo različna in to velja konec koncev za vse vlade, vključno s polsko vlado. Skratka, to, na kar ste vi opozorili, pesticidi in eh, stremenje k temu, da bi zmanjšali uporabo gnojil, to so prečakovanja, ki jih eh, v praksi v bistvu kmetijska politika ne zasleduje. In danes, ko govorimo o SKP, o reformi SKP, mislim, da bi bilo vsekakor vredno na to opozoriti, ko govorimo o prihodnosti te politike in eh, ko govorimo o ukrepih, ki bi jih bilo potrebno sprejeti. Kajti zdaj se odločamo o tem, kako bomo kmetom plačevali neposredno podporo. In to je seveda neposredno vezano na varovanja okolja in na pričakovanja, ki ste jih tu izrazili. Torej, če bodo te doklade, če bodo ta neposredna plačila zelo enostavna, opredeljena pač na hektar, eh, ne da bi zagotovili neko vzajemno kontrolo, torej tisti kmetje, ki dobijo podporo Evropske unije, se morajo zavedati k temu, da bodo izvajali kmetijsko politiko na ustreznem. Eh, nivoju na ustrezni ravni, vključno z spoštovanjem vseh norm z področja varovanja okolja. To je konec koncev v našem evropskem interesu. In ko govorimo že o Baljski regiji, naj povem, da bodo danes in v prihodnosti pomembne investicije ne le tiste vezane na varovanje okolja, v Baljski regiji in v neposrednji sozeščini, ampak je dejstvo, da moramo gledati tudi bistveno dlje. Če pogledamo Polsko, mora v strategijo za Baljsko morje biti zajeta celotna država, kajti pomembno je, da so čistilne naprave in ustrezne sorodne eh, naprave, nameščene seveda na obali, ampak tudi v Varšavi, tudi v Krakovu, v Šlezi in v drugih regijah Poljske, kajti eh, Balsko morje eh, je morje, v katero eh, se zlivajo vse polske reke. Torej, dela nas čaka veliko. Zelo pomembno je tudi dejstvo, da v našem poročilu, ki smo ga pripravili, eh, opozarjamo na pomen sodelovanja s sosednjimi državami in to velja za Rusijo, Belorusijo. Brez eh, sodelovanja s temi državami, brez eh, skupnih okvirov sodelovanja s temi državami, bodo naša prizadevanja nezadostna in pogosto bodo tudi sredstva, ki jih namenjamo tem okrepom, sredstva, ki bodo žal šla v nič, če podobnih ukrepov ne bo tudi pri naših sosedih in če ne bodo tudi oni izvajali podobnih investicij. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Oleniček. Zdaj torej prehajamo na prvi del naše predstavitve, strategija za Balsko morje. Prišlo je do manjše spremembe programa. Zdaj prva bo dobila besedo gospod Joana Held, prva sekretarka odgovorna za regionalno in kohezijsko politiko na polskem stalnem predstavništvu pri Evropski uniji. Gospa Helt, izvolite. Sedem minut imate na voljo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Opravičujem se za to spremembo na dnevnem redu, ampak resnično moram oditi čez deset minut, tako da bom skušala na kratko predstaviti prihajajoče polsko predsedstvo, naše načrte v zvezi z strategijo Balckega morja in njenim pregledom. Moji kolegi pa bodo govorili o okoljskih vidikih, ki so neposredno povezani s to strategijo. Zahvaljujem se gospodu predsedejočemu, da mi je dal to priložnost, zato da predstavim načrte polskega predsedstva. Kakor verjetno veste, si Polska želi posebno zauzemati za pregled eh, strategije eh, v drugi polovici letošnjega leta v času našega predsedovanja Evropske unije In eh, pravzaprav smo v ključnem trenutku izvajanja te strategije. Eh, faza implementacije traja že dve leti. In eh, rečemo lahko, da sta ti dve leti bili dobro, dobra preizkušnja za institucionalni vidik strategije in za udeležence ki so načrtovali prve pobude, prve programe in so začeli izvajati projekte. Zato je sedaj dober trenutek za to, da pregledamo celotno strategijo. Naj povem nekaj besed o tem, kakšna je naša naloga in odkot izhaja. Thank you. Oktober 2009 so bili sprejeti sklepi predsedstva v zvezi s to strategijo. To se je zgodilo v času švedskega predsedstva. Takrat je bila sprejeta ta strategija in o teh eh, sklepih sveta so se države članice dogovorile o dejstvu, da bo komisija svetu do konca leta 2011 predstavila prvo poročilo o napredku. Poročilo bo objavljeno še ta teden v naslednjih dveh dneh. Pravzaprav pa smo decembra lani že dobili neko začetno poročilo. Tam je bilo govora o tem, da bodo v času polskega predsedstva potekale politične razprave, ki so lahko osnova za pregled. Polsko predsedstvo bo zato spostavilo okvir za te politične razprave v svetu Evropske unije. Um, ponovno bomo oživili skupino za, prijatelj, za prijatelje predsedstva, ki je bila vzpostavljena v času švedskega predsedstva. Osredotočili se bomo na, Balsko, na strategijo za Balsko more kot takšno. Ne bomo obravnavali makroregionalni vidik eh, te regije? Kaj ti to se bo zgodilo v sodelovanju z Evropsko komisijo do konca leta 2013? Takrat bomo ocenili dodano vrednost makroregionalnega koncepta, takrat bomo ovrednotili celoten koncept, kakor je zapisano v zaključkih, eh, v sklepih sveta za donosko strategijo. Uh, Se pravi, mi se bomo sredotočili na strategijo za Baltsko morje. V začetku leta smo začeli s pripravami na to. Maja in aprila smo organizirali posvete na nacionalni in pa regionalni ravni, tudi posvete med posameznimi državami članicami. In to ne samo državami članicami iz te makroregije, ampak tudi z državami zunameja makroregije. Namen je bil ta, da bi predstavili ideje, ki jih ima polsko predsedstvo za pregled balske strategije, da bi govorili o tematskih sklopih, ki so lahko predmet pregleda ali pa so lahko osnova za ta pregled. Želeli pa smo gotiti tudi, kakšna so pričakovanja držav članic v zvezi s tem. Um, sodelujemo tudi z Evropskim parlamentom, to ni prva predstavitev, na kateri sodelujemo. Imeli smo že prvo predstavitev o medskupini za Baltsko morje, Baltic Intergroup. Prav tako sodelujemo z odborom regij in uh, z predstavniki z regionalne ravni. Ampak osnova za te razprave bo poročilo komisije, bo prvo poročilo o napredku, ki ga bo objavila komisija. To poročilo bo vsebovalo tudi nekaj priporočil, nekaj sklepov v zvezi s tema dvema zadnjima letoma izvajanja. Poročilo bo govorilo o tem, kaj v strategiji dobro deluje in kaj je potrebno še izboljšati. Če sodimo po dosedanjih posvetovanjih, lahko izluščimo neke ključne teme, ključne tematske sklope. Splošni sklep je ta, da se mora pregled osredotočiti na upravljanje, na sistem izvajanja strategije. Torej, predvsem to, ne pa da bi ponovno pregledovali vsebino akcijskega načrta. Udeleženci so izpostavili naslednje teme. Gre za krepitev sektorske politike, ki lahko prispeva k izvajanju strategije. Trenutno je tako, da so številni ukrepi povezani s kohezijsko politiko oziroma pričakovanja obstajajo v glavnem v zvezi s kohezijsko politiko medtem ko nekatere udeležene strani menijo, da bi strategija morala vključiti ustrezne sektorske politike z uh, okoljskimi učinki, raziskave in razvoja, inovacije, promet, uh, da se mora osredotočiti strategija na te točke, če želi biti uspešna. Potem uh, potrebujemo tudi bolj učinkovit, bolj transparenten uh, sistem nadzora tako da bodo predstavljeni podatki primerljivi in eh, zato, da bi strategija postala bolj operativna. Zato je bil podan predlog, da se uvede določene cilje, kakor je to primer v zvezi z eh, strategijo za Donavo. Prav tako bi strategija morala postati bolj vidna na nacionalni in pa na regionalni ravni. Potrebno je nekako okrepiti lasništvo tega procesa. Prav tako želimo okrepiti vlogo glavnih udeleženih strani, to so nacionalne kontaktne točke, koordinatorji. Prav tako pa je potrebno povečati vlogo Evropske komisije. Kakšne ukrepe bomo torej sprejeli? Skušali bomo objaviti besedilo s priporočili. Ta priporočila bodo temeljila na poročilu Evropske komisije, podali bomo predloge v zvezi s tem, kako izboljšati strategijo in se na to o tem pogajali v okviru uh, sveta v obliki skupine prijateljev predsedstva. Upamo, da bomo dosegli dogovor o tem besedilu v drugi polovici novembra in da bo besedilo sprejeto na eh, svetu za splošne zadeve. Ko bomo opravili to nalogo, bo nalogo prevzelo dansko predsedstvo, ki bo sledilo polskemu. In dansko predsedstvo bo poskrbelo za to, da se bodo priporočila resnično izvajala. In uh, zato, da bo strategija tudi posodobljena. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Hilt. Sedaj pa dajem besedo gospe Katržini Bržitski, ki predstavlja glavni inšpektorat za okoljsko zaščito. Polska zostala zaprošena tukaj jako, jako največji zanečiščajoči. Hvala lepa. Vesela sem, da se Poljska lahko udeležuje tega, te predstavitve, čeprav smo največji onesnaževalec Balskega morja. Strategija za Balsko morje je eno, eden izmed inštrumentov, ki podpira izvajanje trenutnih uredb, kakor tudi priporočil iz Helsinkov. Govorila bom, tudi, govorila bom torej o tej zakonodaji, o strategiji in pa o akcijskem načrtu. Najpomembnejši ukrep, ki ga je sprejela Poljska, je nacionalni program čiščenja eh, odpadnih voda. Imamo približno 37 čistilnih naprav, 100 zmogljivosti smo posodobili in tako naprej. Največje število ukrepov je povezano z posodobitvijo in pa izboljšanjem zmogljivosti teh eh, čistilnih naprav. Več je bilo, torej v to smo investirali skoraj 4 milijarde. Zmanjšujoča se liba producentov ekoloških. Na... In imamo vedno večje število uh, ekoloških kmetij. Leta 2009 smo imeli več kot 17400 takšnih kmetij. To so kmetije, ki so okolju prijazne. To pomeni, da je tukaj letna rast približno 20 odstotkov. Parlament bo do konca leta 2014 začel izvajati preporočila Helkoma v zvezi z vsebnostjo fosforja v pralnih praških. Eh, Helkom predstavlja zmanjšanje te vsebnosti. Sodelujemo z državami v Baltskem morju, zato da bi ohranili ta ekosistem, usklajujemo zaščitena območja z eh, programom Natura 2000. Vse s tistimi območji, ki so blizu obali Balskega morja. 24 odstotkov naše obale je pravzaprav zaščiteno območje. Slišali smo, da je Poljska tukaj največji onesnaževalec, to smo slišali na začetku predstavitve, ampak naj vas spomnim na dejstvo, da je prispevek Poljske zelo velik, ko gre za fosfor in pa za dušik. Smo tretji, ko gre za fosfor in pa peti, ko gre za tuš, dušik. ko gre za količino teh elementov na prebivalca, pa je Poljska eden izmed najmanjših onesnaževalcev. Poljska seveda razume, da je njen vpliv na ekosistem zelo velik v Baljskem morju. in vseh ukrepov, ki, jih, uh, ki sem jih omenila, ne bi mogli izvesti brez eh, sredstev evropskih institucij. Dobili smo tudi finančno pomoč za, um, za koordinacijo teh eh, programov in projektov. Tudi nordijske institucije so namenjene nekaj sredstva tem, tem namenom in še druge sredstva smo imeli na razpolago. Vse te aktivnosti in pa projekti se sedaj izvajajo in to kratkoročno gledano, dolgoročno gledano pa bomo razmišljali o sinergijah, ki izhajajo iz direktive, iz strategije in pa iz akcijskega načrta za to regijo. Pogoji za pomorsko okolje so seveda odvisni tudi od vodilnih projektov, ki bodo izvajani v tem območju. kar se tiče kakovosti morske vode, se nam zdi sodelovanje v tej regiji ključnega pomena. Prav tako potrebujemo močne politične zaveze za Balsko morje v času polskega predsedstva in pa tudi pri kasnejših eh, predsedstvih. Gospa Brežicka, eh, hvala lepa. Sedaj pa je na vrsti predstavitev gospoda Davida Sweeta, ki predstavlja generalni direktorat za regionalno politiko. Hvala lepa v imenu našega generalnega direktorata se zahvaljujem odboru Envi, da je organiziral predstavitev tej pomembni temi. Nekoliko sem spremenil moj načrt, saj sem želel imeti splošen uvod pred eh, specializiranimi govorniki, eh, ampak eh, no, sedaj se je vrstni red nekoliko zamenjal. Kakor ste že slišali, je stanje Balckega morja v srcu strategije za Balsko morje sklepi sveta iz eh, decembra 2010 govorijo o tem, da se je potrebno neposredno odzvati na nujne okoljske izzive v zvezi z Baltskim morjem. Medskupina za Baltsko morje je leta 2006 predlagala, da je to, kar potrebujemo to, kar potrebujemo, je usklajena strategija za celotno regijo. Potrebno je upoštevati okoljski vidik, eh, eh, problem onesnaževanja za fosforjem, eh, varno regijo. Vse to so stebri, ki bi naj vzdrževali baltsko, stregi, baltsko strategijo. Udeleženim stranim in pa prebivalcem je potrebno dokazati, da je sodelovanje najboljši odziv na specifične izzive in pa probleme, s katerimi se sooča ta regija. V komisiji smo bili presenečeni zaradi tako pozitivnega odziva. Pravzaprav je šlo za navdušenje nad našim pristopom, dobili smo podporo podporo na vseh ravnih eh, uprave, podprli so nas eh, vlade, parlamenti, celo kralji, civilna družba, regije, nevladne organizacije. Lani smo v Talinu imeli več kot 550 udeležencev na našem prvem letnem forumu o strategiji za Baltsko morje. In uh, letos uh, pričakujemo še več uh, udeležencev v Gdansku oktobra. Ampak navdušenje ni dovolj, potrebno je preiti iz besed na dejanja. Naš eh, prvi, naše prvo poročilo, ko ste slišali, bo objavljeno jutri. V tem poročilu bomo govorili o ukrepih, govorili bomo o tem, da se veliko dogaja eh, v zvezi s to strategijo in pa v zvezi z regijo Baltskega morja. Naj omenim samo nekatere ukrepe in aktivnosti. Eh, obstajajo projekti za zmanjšanje okoljskega vpliva ladijskega prevoza, imamo projekte v zvezi z prilagoditvami podnebnim spremembam, zmanjšanje emisije eh, v morju. Eh, Poljska veliko, veliko prispeva, ko gre za onesnaževanje Balskega morja. Potem imamo tudi projekte v zvezi z Eh, kmetijstvom, ki želijo spodbujati okolju prijazne pristope, ko gre za obravnavo živalskih odpadkov, gnojil in tako naprej. Vse to so pomembni projekti, eh, saj ne gre samo za trošenje denarja, za določene ljudi, ki počnejo določene stvari. Ne gre za to, da želimo združenja kmetovalcev spodbuditi k temu, da podajo lasne ideje o tem, kako lahko prispevajo k bolj trajnostnemu kmetijstvu k boljšemu, eh, bolj sonaravnemu morju in pa kako je možno znižati tudi stroške za kmetovalce. V tem smislu je pomembno sodelovanje za Helkomom, kako je bilo danes popolne že omenjeno. Helkom je tisti, ki postavlja standarde, ko gre za okolje eh, te regije. Um, Helkom je identificiral celo vrsto priznanih nalog v lasnem načrtu za Balsko morje in uh, ko govorimo o ciljih, bodo ti v glavnem temeljili na delu Helkoma, kakor je povedala že gospa Held. Njihovo delo je torej poteknalo zelo učinkovit način. Um, no, sedaj nekaj besed o strategiji oziroma o perspektivah za prihodnost. Um, torej, imamo dobre inštrumente, sedaj uh, vidimo tudi prve plodne rezultate projektov, ki so bili vzpostavljeni v tej regiji. Vendar je pa zelo pomembno, da zastavimo tudi objektiven pogled na to strategijo, tako da ugotovimo, kakšne so spremembe, eh, za katere poskrbi ta strategija. Komisija je sestavila strokovno skupino predstavnikov z držav članic in pa koordinatorje z področja prednostnih nalog ki so prevzeli odgovornost za posameznih pet področji te strategije. Ta strokovna skupina bo do konca septembra predstavila nekatere cilje, pa, nekatere cilje ki bodo temeljili na soglasju, ne pa na neki zakonodaji ali pa na proračunu. Želimo dokazati, da lahko skupna prizadevanja poskrbijo za spremembe. Naj se odzovem na prejšnjo pripombo gospoda Oleničeka, ki je povedal veliko koristnih informacij in pa veliko koristnih nasvetov. Želim izpostaviti naslednje. Samo zato, ker imamo teh tri znamenite ne, ne več zakonodaje, sredstev ali pa e, strategij, To še ne pomeni, da nimamo sredstev. Več kot 50 milijonov evrov je na voljo v okviru kohezijske politike eh, za regije, ki so upletene v to strategijo za Balsko morje. Veliko denarja je že bilo dodeljenega, ampak še vedno ta denar predstavlja korist za to regijo in pa za strategijo. Eh, prav tako sodelujemo eh, v komisiji Eh, z drugimi sektorji, zato da bi zagotovili, da je upoštevano tukaj tudi okolje, promet, eh, podjetništvo, inovacije, eh, raziskave. Vse, vsa ta področja morajo oblikovati takšno politiko za Evropsko unijo, da bo to predstavljalo nek integriran pristop k Baljskemu morju in da bomo na ta način dobili bolj koherentno in pa bolj uh, uh, povezano strategijo. Komisija lahko uh, deluje kot um, nekakšno gonilo vsega skupaj, ampak uh, če udeležene strani Ampak samo, če bodo udeležene strani usklajevale svoje projekte, bo to spremenilo naše besede v dejanja. Hvala. Merci, monsieur Sweet. Hvala lepa gospod Sweet. Zdaj pa predajam besedo gospodu Maksimiljanu Štrotmanu iz eh, kabineta komisarja Sima Kalasa. Merci beaucoup, many thanks, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsedujoči, lep pozdrav vsem, tudi sam se vam zahvaljujem. Um, vesel sem, da lahko generalni direktorat za promet v odboru za okolje razpravlja o nečem, kar nam je zelo pri srcu. Mislim, da naša področja niso nujno nekaj protislovnega. Promet je nekaj temeljnega za družbo, za gospodarstva. Številni govorniki so že omenili pomembnost prometa, ki povezuje vse regije okrog Balskega morja. No, danes bom pa spregovoril o neki zadevi, ki ni dobila dovolj uh, zanimanja v zadnjih letih. Hand... Ampak govoril bom o direktivi o žveplu. Eh, promet je seveda pomemben, vendar pa predstavlja tudi določene negativne vplive zaradi svojih struktur in pa tudi zaradi emisij. Eh, imamo mm, prometne zamaške v, na cestah, v mestih in zato, lahko, zato je lahko pomorski promet eh, nekaj pozitivnega, nekaj, kar želimo spodbujati in še zlasti je to v interesu Balskega morja. Kako je že povedal David, smo veseli, da tudi promet del te strategije za Balsko morje. Ampak eh, seveda je s tem povezan, eh, povezan tudi negativni vidik vsega skupaj, torej gre za emisije in pa za žveplo. Balsko morje in pa Severno morje že dolgo, eh, tam že dolgo velja območje nadzora nad izpusti žvepla, kjer morajo vlade uporabljati manj žvepla. Uh, in to zato, ker je Baltsko morje izredno ranljivo morje. Leta 2008 je globalna skupnost v okviru organizacije eh, za pomorsko okolje se odločila, da bo vzpostavila posebno posebna pravila ravno zaradi vsebnosti žvepla v gorivih, ki jih uporabljajo ladje. Ta pravila govorijo o tem, da bi po letu 2020 uporabljali čistejša goriva eh, v območjih, eh, kjer obstaja nadzor nad izpusti žvepla, pa bi uporabljali še prav posebej čista goriva. Ocene, ki so bile upravljene do sedaj, kažejo na to, da obstaja mm, milijarde potencijalnih pozitivnih učinkov. Gre za uh, zmanjšanje stroške za zdravje, za okolje. Uh, ameriški uh, partnerji so na konferenci na Norveškem govorili o tem, da je dejstvo, da so ZDA uvedli nadzor nad izpusti žvepla uh, Eh, ob svojih obalah, da bo to ohranilo vsaj 6000 življenj na leto. No, in to sicer eh, zveni zelo pozitivno, vendar pa vse to stane. stane. Izračun, izračuni kažejo, da to predstavlja 60-80 odstotno zvišanje za eh, goriva za ladje. Zato vidimo tveganje nekakšnega nazadovanja tukaj. Povedal sem že, da je pomorski promet čist promet. Želimo spodbujati potnike uh, in pa tudi tovor, da se naj ta preusmeri iz uh, letal in pa iz cest na morje. Vendar pa tukaj obstaja tveganje, da bi zaradi zvišenih stroškov se tovor spet prenesel na ceste. In to ne želimo. Lastniki ladi seveda tukaj močno lobirajo. Eh, mislim, da so nekateri vaši kolegi bili eh, prisotni na predstavitvi, eh, kjer so lastniki ladi izražali velike skrbi v zvezi z tem, bi lahko bilo vpliv, kakšen bi lahko bil vpliv na gospodarstvo in pa na okolje. Lahko bi šlo za negativne posledice, ki jih ne želimo. No, komisar za okolje, gospod Potočnik in pa z, komisar za promet, uh, eh, Simkalas, oba komisarja tesno sodelujeta zato, da bi dobili ta nova pravila za Evropske unije. To, kar imamo sedaj, so jasni globalni standardi, ki veljajo za vse države članice in ki veljajo za vse ladje, ki plujejo čez Balsko morje. Vendar pa je potrebno vse skupaj spremeniti v orodje, zato da bi spremenili obstoječo direktivo o žveplu in da bi ta postala um, zavezujoča. To bi se lahko zgodilo še pred poletnim premorom ali pa kasneje. Eh, Prideretivo bomo prilagodili mednarodnim standardom z eh, skupkom orodi, eh, ki bodo veljala za ladijski promet. In sicer bodo možnosti naslednje. Gorivo za nizkosobnost žvepla, ki pa seveda stane več. Druga možnost pa je, da še naprej uporabljaš umazano gorivo, ampak da potem čistiš te odpadke ladji. Skušali bomo ladijskim eh, prevoznikom pomagati, da se, da se prilagodijo tem novim pravilom. Um, tukaj imamo tudi možnost utekočinjenega plina, ki je uh, seveda čistejši, ampak tukaj imamo uh, klasičen primer kokoške in pa jajc. Torej, nimamo še primernih struktur in pa primernih goriv. Lahko bi investirali v pristanišča, ki bi na to uh, lahko izgradili tudi zmogljivosti za gorivo iz utekočinjenega plina. V glavnem, tukaj obstajajo prednosti, vendar pa moramo najprej pomagati industriji in pa vdeleženim stranem, da investirajo v nove tehnologije, ki lahko predstavljajo osnovo za, nadaljno, za, da, za nadaljni razvoj ladijskega prometa in pa za Batsko morje. Hvala. Merci beaucoup, euh, Hvala lepa, gospod Štrotman. Zdaj prehajamo na drugi del, razen če je kakšno vprašanje v zvezi s tem prvim delom, če ne pa kar prehajamo na drugi del, Balsko morje, eno najbolj onesnaženih morij na svetu, kaj lahko storimo, da ga ozdravimo. Besedo dobi gospod Mikhail Durkin, sekretar Helkoma, Helsinške komisije za Baltsko morje. Oui, nous vous invitons ici. Thank you, Mr. Chairman. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. First of all... Fine. Hvala lepa. Naj se zahvaljujem odboru Envi Evropskega parlamenta za to, da me je povabil, da spregovorim pred vami v imenu komisije za zaščito pomorskega okolja Balskega morja. Prav tako predstavljam oziroma opravičujem izvršno uh, direktorico našega okolja našega oddelka, ki se ni mogla odrežiti te predstavitve. V moji predstavitvi bom skušal na kratko predstaviti oziroma odgovoriti na vprašanje, kaj narediti za to, da bi pozdravili Baltsko morje. To bom naredil s pomočjo nekaj posnetkov. Govoril bom o tem, kaj za nas predstavlja. Eh, Baltsko morje, kaj je Helkom in skušal bom eh, predstaviti okvir Helkoma za oživitev eh, trenutnega pomorskega okolja v Baltskem morju. Naj najprej se skupaj postavim v svetovni okvir. Um, Baltsk ko povodje ima prebivalstvo, ki je enako nič cela pet odstotka svetovnega prebivalstva, istočasno je Baltsko morje eh, prevaža 10 do 15 odstotkov svetovnega tovora in to se dogaja v morju, ki je izredno občutljivo zaradi nizkih temperatur vode. In to pomeni da je stopnja izmenjave vode zelo nizka. Karkoli se izlije v Baltik, tam ostane 30 let. In to je tudi somornica, kjer pomeni, da tam živijo eh, tako sladkovodne, kakor morskovodne eh, vrste. Prav tako imamo tukaj pojav eutrofije. Eh, vnos hranilnih snovi se je zvišal za 2 do 3 trikrat eh, in to je 20 odstotkov več kot naprimer v Atlantskem eh, oceanu. Vseeno ne smemo pozabiti na gospodarsko urednost eh, Baljskega morja. Gospodarske vrednosti za prebivalce, to pomeni več kot 5 milijard na leto. Vsi se zavemo tega, da imajo človeške dejavnosti uničujoč vpliv na okolje, gre za vnos eh, eh, hranljivih snovi eh, iz kmetijstva, iz kanalizacije in zato je to morje motno, plavanje je neprijetno ali pa celo nemogoče. In uh, hrana za, torej prekinjena je hranila veriga v tem morju. Prav tako smo, vse, smo slišali, da ribe vsebujejo številne strupene snovi in da jih po nekaterih evropskih določilih sploh ne bi smeli jesti. Tudi ptiči so prizadeti. Uh, In uh, imamo tudi potencijalne, uh, oziroma lahko bi prišlo do škodljivih učinkov zaradi izlitja tudi nafte. Ampak naj nekaj več povem o organizaciji, ki jo predstavljamo. Helkom oziroma Helsinška komisija je organizacija devetih baltskih držav in pa Evropske unije. Uh, gre za zaščito Balskega morja, vseh virov onesnaževanja. Želimo zagotoviti tudi bioraznovrstnost bio in pa varnost tega prevoza v Balskem morju. Helsinska konvencija je bila podpisana leta 1974 in posodobljena leta 1992, podpisala so jo Podpisalo jo je devet držav. Helkom deluje skozi medvladno sodelovanje med državami Baljskega morja in pa Evropsko skupnostjo. To je glavni oblikovalec okoljskih politik v Baljskem morju. Od leta 2010 moram podariti tudi to, da je Helkom dobil ulogo usklajevalne platforme za zakonodajo Evropske unije. Vendar se pa vsi zavedamo, da ima naša komisija tudi zločene pomankljivosti in da še vedno niso rešeni vsi problemi. Zato je ministersko srečanje Krakova 2007 sprejelo akcijski načrt Helkoma za Baltsko morje. Ta akcijski načrt govori o ukrepi, ki bi naj zaščitili pomorsko okolje. Eh, želimo eh, pristop, ki temelji na ekosistemih, ko gre za človeške dejavnice, srečamo se na štiri eh, področje, otrofikacijo, nevarne snovi, okoljoprijazne pomorske aktivnosti in pa biološka raznovrstnost. Ta področja so vključena tudi v druge mednarodne akcijske načrte, tudi v strategijo Evropske unije in ta strategija bo se, na, se naslonila izkušnje, ki jih že imamo v Helkomu. Potrebno je izboljšati sinergije, potrebno je integrirati mm, politike za pomorsko okolje v Baltskem morju. Več o tem lahko preberete na naši spletni strani. Ampak kako odgovoriti na vprašanje, kako ozdraviti Baltsko morje? Zato moramo najprej vedeti, kakšno je zdravstvene stanje tega bolnika, To je tudi osnova za naš akcijski načrt, ko smo ga začeli razvijati. Celostna ocena je bila podana kasneje, kot pa je bil sprejet akcijski načrt. Vendar pa osnovne ocene preglejujejo eh, stanje morja od leta 2003 in pa 2007. Razvili smo tudi nekaj novih orodij za oceno tega pomorskega okolja, zato da bi dobili celostni pogled na zdravje tega ekosistema. Poročilo ocen govori o obdobju pred časom izvajanja akcijskega načrta in zato je to lahko neka referenca, neka istočna točka, zato da ocenjujemo, kako so podozeti ukrepi izboljšali stanje Baltskega morja. Celostna ocena govori o stanju ekosistema in govori o vplivu človeka na to morje. Ocena kaže na to, da je ekosistem prizadet v celotnem Balskem morju. Na posnetku lahko vidite rdeča območja in oranžna območja na levi strani. Človeške dejavnosti škodujejo ekosistemom v celotnem morju. To lahko vidite na or oranžnih področjih na desni strani. Well as... Samo Botniški zaliv je nekoliko manj prizadeta zaradi človeških dejavnosti. Ehm, zlasti je, so prizadete usedline v morju um, in uh, seveda so bolj ranljiva obaljna območja, kjer se dogaja največ dejavnosti. Uh, škodljivi vplivi izhajajo iz uh, ribištva, iz uh, eutrofikacije, iz uh, dušika. Eutrofikacija je največji problem, saj uh, resnično škoduje morju. Gospodarska analiza je ugotovila, da so ukrepi lahko dragi, ampak ne ukrepanje bi lahko predstavljalo še više stroške. Sedaj še nekaj besed o izvajanju akcijskega načrta za Balsko morje. Vsi vemo, da je eno dogovoriti se na mednarodni ravni, ampak zato, da je ta dogovor eh, uspešen, ga je potrebno izvajati na nacionalni ravni. Zato akcijski načrt pravi da morajo vse države izvajati svoje nacionalne programe, zlasti, ko gre za mm, eutrofijo in pa za strupene snovi. Um, v Moskvi smo lansko leto revidirali nacionalne programe in smo povedali, kateri so, kateri so dobre prakse in kje obstajajo pomenkljivosti. Potrebno je še oceniti učinkovitost podozetih ukrepov in pa oblikovati dodatne ukrepe, če bo to potrebno. to je potrebno skladiti tudi z politikami Evropske unije, z okvirno direktivo za vode in pa z še neko drugo direktivo. Če želimo rešiti glavni problem Balskega morja, to je eutrofija, moramo sprejeti ukrepe do leta 2016. Podal bom nekaj dobrih primerov iz uh, nacionalnih in, uh, akcijskih uh, programov in pa iz akcijskega načrta. Nekateri izmed njih so bili izvedeni tudi za pomočjo finančne podpore Evropske unije. Gre za čistilne naprave, slišali ste za obširni program Polske, gre tudi za, uh, Sant, uh, za Petersburg, za. Rigo, gre za države oziroma za mesta ob obali ali pa ob razvodju. Um, želimo uvesti standarde glede odpadnih voda, ki bi, bile, ki bi bili še strožji, kot pa velja na evropski ravni. Ponosni smo tudi na nacionalne uh, uredbe. Uh, Eh, o znižanju strupenih snovi v detergentih, ki je bil sprejet na švedskem in pa v Latviji. Imamo tudi ukrepe na, šved, na finskem in pa na Nemčiji, v Nemčiji s tem zvezi. Želimo pa si, da bi tudi Evropska unija sprejela zakonodajo v zvezi s tem. Potem tudi, ko gre za odpadne vode iz potniških ladi, eh, to je eh, sprejela tudi mednarodna pomorska organizacija, eh, zmogljivosti v pristaniščih bi morale biti vzpostavljene do leta 2014-2015, najkasneje. Na tem področju sodelujemo z eh, nekaterimi največjimi ladijskimi prevozniki v mm, Baltiku. Prav tako potrebujemo več informacij o poti prevoza strupenih snovi. Eh, tudi tukaj imamo projekt, ki je sufinanciran strani Evropske unije. Uh, poleg nevarnih snovi obravnavamo tudi vprašanje biološke raznovrstnosti in pa pomočkih tveganj. Prav tako pa ne smem pozabiti na to, da poleg vse evropskih programov sodelujemo tudi za sosedami vzdolž eh, razvodja in pa za drugimi državami članicami. Eden izmed projektov se osredotoča na Rusijo in pa na obaljna območja eh, Petersburga in pa Kaliningrada. Tudi to eh, podpira Evropska unija. Naslednje posnetke bom izpustil in eh, predlagam, da preidemo na zaključke. Posnetke si lahko gledate v vaših dosejih. Tu lahko preberete, kateri ukrepi se nam zdijo najpomembnejši in najbolj potrebni da zaključim. Želim povedati, da menimo, da so potrebne prilagojene rešitve za Baltsko morje, potrebujemo regionalni pristop uh, zaradi ranljivosti Baltskega morja. Potrebujemo tudi politične zaveze, cela vrsta dogodkov je že bila organizirana, zato da bi eh, podpirali izvajanje te strategije na najvišji politični ravni. Uh, potekal je tudi vrh uh, o Baltskem morju, kjer tega vrha so se udeležili šefi vlad in držav. Potrebujemo tudi širši dialog med odreženimi stranemi, o tem smo že slišali in prav tako razvijamo ta dialog tudi v okviru Helkoma. Vzpostavili smo nov forum za ribiške in pa kmetijske organizacije veseli smo, da imamo platformo za tak čezsektorski dialog, medsektorski dialog. Potrebujemo tudi uh, dodeljena sredstva za specifične programe in uh, tukaj se veliko premika s pomočjo novih skladov in pa novih finančnih instrumentov na, re, na nacionalni ravni. Prav tako ne smemo pozabiti na čezmejno onesnaženje. Eh, obstajajo tudi druge države ob razvoju, ki niso članice Helkoma, ampak bodo morda potrebovali dol, dodatno podporo. Eh, torej, vse to bo zelo pomembno v času polskega predsedovanja in eh, pripričan sem, da bomo s tem poskrbeli za bolj zdravo Balsko morje. Hvala lepa in upam, da bodo preostali kolegi dopolnili to, kar sem povedal v zvezi z eutrofijo. Euh, Hvala lepa, gospod eh, Durkin. Zdaj pa besedo predajam gospodu Boju Gustafsonu, ki je znanstveni raziskovalec na Inštitutu za pomorske modele iz Štokholma. Thank, thank much, Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa za povabilo. Balski inštitut NEST je v bistvu raziskovalno zavezništvo s partnerji na finskem in danskem. Sam pa vodim švedski inštitut, ki ga delno financira tudi švedska vlada. Ključni namen pa je pomagati Helkomu in pa tudi po potrebi Evropski uniji in sicer z znanstvenim in potem v sam politični proces. Danes se bom eh, osredotočil na to, kakšno je Baltsko morje, kako izgleda Baltsko morje in eh, kako je izgledalo pred eh, stotimi leti in kako upamo, da bo izgledalo v prihodnosti. O tem smo torej že slišali modrozelene alge. Te bakterije postajajo vse večji problem v Baltiku. V zadnjih 15 letih je zadeva izgledala takole. Do torsnega cvetenja Baltskega morja je prišlo praktično vsako leto. In eh, če pogledamo v preteklost, ugotovimo, da se je ta pojav povečala približno devetkrat v zadnjih stotih letih. Enako velja z prirastom alg na splošno. Ta se je povečal za trikrat v Balkanskem morju. To pomeni tudi rast teh filamentnih alg na obaljnih področjih. To prav tako zmanjšuje vidljivost eh, in pa obnovo ribih staležev in podobno. Še ena posledica povečanega eh, pojava alki je, da se te potopijo na dno, ko odmrejo in eh, ob tem tudi porabijo ogromno kisika. Mrtvo dno se zato vedno bolj širi in eh, v zadnjem stoletju se je povečalo za približno šestkrat. Na tem grafikonu, ki je nekoliko zapleten, vidimo v bistvu, kako izgleda vsebnost sedimentov. Najprej vidimo, da se je bistveno zmanjšala osebnost kisika, to je na vrhem grafu, potem pa se dogaja nekaj, če mor še nismo bili priča v preteklosti. Zdaj dobivamo vedno eh, več novih podatkov, ki jih pridobivamo iz eh, evropsko financiranih projektov in ugotavljamo, da je stanje Baltika resnično svoj vrstno in da takšno ni bilo nikoli tekom njegove zgodovine. Torej, zakaj so stvari takšne, kot so? predvsem zaradi obremenitve morja z hranili. Zeleno je označen razvoj obremenitve Baltika skozi leta in paradoksalno pri tem je to, da smo v večini držav ali v vseh praktično začeli zmanjševati obremenitev tal hranili pred skoraj 30 leti. Ta obremenitev se je bistveno zmanjšala, pa vendar vidite temno rjavo oziroma črno krivuljo, ki kaže oceno skupka poletne biomase alg. Ta pa se še naprej samo povečuje. Razlog za to je ta, da seveda prihaja do velikih eh, časovnih zaostankov v Baltskem morju. Če želimo resnično razumeti in tudi predvideti možnosti za odpravo in preprečevanje eutrofikacije in posledic eutrofikacije, potrebujemo orodja za modeliranje, s katerimi ta pojav lahko ustrezno opredelimo. In ravno to počnemo na našem inštitutu NEST. Pripravljamo modele in eh, imamo sistem za podporo odločanju, nest, s katerim holistično pristopamo k upravljanju z Balskim morjem. No, ta model, ki smo ga vključili v segment eutrofikacije za Balski akcijski načrt, je pripomogel k oceni, koliko fosforja in dušika lahko sprostimo v Balsko morje in pri tem še vedno ostanemo pri sprejemljivi ravni zdravja okolja. Torej, čeprav stvari v tem trenutku izgledajo slabo, je dejstvo, da se bodo izboljšale, kajti kot rečeno, sistem eh, se odziva z določenim zaostankom. Ampak, če nam bo uspelo omejiti vnos hranil, to je zelena krivulja na dnu, to je samo primer koncentraciji hranil v modelu, vidimo, torej, da se ta zelena krivulja zmanjšuje in če bomo torej uspešno izvrševali ta akcijski načrt za Baljsko morje, bomo uh, uspeli zmanjšati vnos hranil. Vendar, če ne, se nam lahko zgodi črna krivulja, kar pomeni obstoječ scenarij, ali če nam stvari popolnoma uvidejo iz rok, se nam lahko zgodi modra krivulja, ki pa pomeni, da se morsko okolje še naprej uničuje. Ampak vlade okrog Baljskega morja mislim, da so tu prevzele pomembno odgovornost in eh, omejujejo eutrofikacijo in učinki bodo vidni, vendar bo to trajalo še nekaj časa. No, potem je tu še en zaplet pri celi zgodbi, dolgoročni zaplet in sicer podnebne spremembe. In eh, to vprašanje, s katerim smo se začeli ukvarjati šele nedavno v okviru projekta Bonus. Gre za velik projekt, imenovan EcoSupport, to je skupen projekt Švedske, Nemčije, Finske, Estonije, Poljske in Danske in tu skušamo upoštevati tudi različne napovedi podnebnih sprememb IPCC in eh, skušamo pripraviti izračun, kako bo to vplivalo na referenčne pogoje v Baltskem morju in kako bo to vplivalo na učinkovitost naših eh, ukrepov v zvezi s preprečevanjem oziroma omejevanjem eutrofikacije. In kaj vidimo? To sicer težko razberemo iz tega morda bodo to lažje videli v gradivu, ampak bistvo je v tem, da bo otoplitev verjetno privedla do še več znakov eutrofikacije. In kaj to pomeni? To pomeni, da bo zmanjševanje vnosa hranil še bolj pomembno. To ne pomeni, da bo to ne koristen ukrep, temveč bo to eh, zaradi podnebnih sprememb postal še bolj pomemben ukrep. Kakšni so torej zaključki? Zaključki so, da so razlogi za trenutno stanje Baltskega morja ravno antropogenje vnos hranil. Stvar ni brezupna. Države okrog Baltika so že začele sprejemati ukrepe za zmanjševanje tega vnosa in želijo ga še nadalje zmanjšati. Prišlo bo torej do izboljšav, do izboljšanja stanja Balskega morja, vendar bo trajalo nekaj časa, da se, da se sistem opomore. In zmanjšanje vnosa bo v prihodnje, kot rečeno, postalo še bolj pomembno v našem stoletju, saj bodo vplivi podnebnega segrevanja oziroma globalnega segrevanja vplivali tudi na Balsko morje. Hvala lepa, gospod Gustafsson. Naslednji dobi besedo gospod Sepo Knutila, ki je višji raziskovalec na Finskem okoljskem inštitutu. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, predsedujoči. Hvala lepa tudi za priložnost za to predstavitev v Evropskem parlamentu, da vam povem o problemih Baljskega morja, še posebej vnos hranil iz eh, Baljskega povodja in da spregovorimo o tem, kje je tisti pravi potencial za zmanjšanje vnosa hranil v prihodnje, da se na ta način izboljša stanje Baltika v prihodnih desetletjih. Tu na tej prosodnici vidite obremenitev shranili po državah. To je razdeljeno na vire in predvsem bi vas rad opozoril na zeleno in pa rdečo barvo. Rdeča kaže na predvsem vnos eh, iz komunalnih odplak približno 80-90 odstotkov tega odpade na komunalne odplake. Demno e, zeleni del predstavlja difuzne vire in približno 80 odstotkov izhaja iz e, kmetijstva. Sam bom predvsem govoril o potencijalih za zmanjšanje teh dveh glavnih virov obremenitve Balskega morja z hranilnimi snovmi. V preteklih desetletjih smo dosegli kar veliko pri čiščenju komunalnih odplak. Tu na tej prosonici vidite, da nam je v zadnjih 40 letih uspelo zmanjšati obremenitev s fosfati iz komunalnih odplak v vseh državah okrog Baltik, Baltskega morja skupno znižanje, vidimo na desni v zelenem stolpcu več kot 25 tisoč ton. Modra črta pa kaže današnji skupni vnos fosfatov iz vseh virov v Baljsko more. Vidimo torej, da če ne bi bili storili ničesar v zadnjih desetletjih za zmanjšanje vnosa hranil iz komunalnih odplak, bi bil skupni kupni vnos fosfatov danes praktično dvakratnik sedanjih vrednosti. Kot je kolega Bo Gustav sem že dejal, je zmanjšanje obremenitev v zadnjih desetletjih nekaj, kar nam je uspelo doseči, čeprav to dan danes morda še ne vidimo odraženo v dejanskem stanju Valjskega morja. Kljub temu, da nam je uspelo veliko doseči z velike zmanjšanja obremenitve eh, z komunalnimi odplakami, pa nas čaka še veliko dela v večini držav. Tu smo izračunali še preostali potencial za zmanjšanje vnosa fosfatov in eh, dušika eh, iz komunalnih odplak. Tu vidimo potencial v vsaki državi Helkom plus Belorusi, ki je prav tako v povodju Baljskega morja, čeprav ni članica Helkoma. Skupni potencial, torej, ki ga vidimo v rdečih stolpcih, je še vedno dokaj visok v primerjavi z skupnim, skupno obremenitvijo. Približno 20 odstotkov te obremenitve bi lahko še zmanjšali, s tem, da zmanjšamo obrnitev s fosfati iz eh, komunalnih odplak, kolikor je to pač tehnično dan danes mogoče. V akcijskem načrtu zato predlagamo, da se vse čistilne naprave privede do ravni 90 odstotnega prečiščenja fosfatov. To je sicer nad vrednost, ciljno vrednostjo direktive o odpadnih eh, vodah, ki določa vrednost 80 odstotkov. Torej, če zmogljivost povečamo na 90 odstotkov, bomo zmanjšali za 10 odstotkov letni vnos fosfatov v Baltsko morje. Zato je ta cilj Helkoma zelo, zelo pomemben za vsako državo m, mm, okrog Baltskega morja, če želimo doseči cilje iz akcijskega načrta. Tu vidimo enak podatek v zvezi z dušikom. Pri dušiku sicer nimamo toliko potencijalnih prihrankov kot pri fosfatih, pa vendarle je pomembno, da vlagamo tudi v ta segment, kajti mnogo bolj stroškovno učinkovito je zmanjševati vnos fosfatov iz komunalnih odplak, kot pa iz eh, kmetijske dejavnosti. Tu na tej prosovnici vidimo skupen vnos fosfatov v Baljsko morje preko pritočnih voda. Rdeča kaže trenutno obremenitev zeleni stolpec pa kaže maksimalno dovoljeno vrednost po akcijskem načrtu, eh, nadaljne stolpce pa kažejo, koliko je še potrebno zmanjšati vnos oziroma obremenitev, da bi dosegli ta cilj, da bomo torej do leta 2021 dosegli zadovoljivo ekološko stanje Baltskega morja. Čistile naprave so oznanjeni za MVVTP in to je torej skupni potencial, ki ga lahko dosežemo zgolj s tem, da uh, se doseže 90% prečiščenja fosfatov iz odpadnih uh, voda. Prav tako lahko dosežemo določene znižanja pri razpršenih virih, ampak če želimo doseči skupni cilj, je dejstvo, da moramo zmanjšati tudi in da bistveno zmanjšati uh, Eh, vnos, eh, ki izvira iz eh, kmetijske dejavnosti in sicer za približno 5000 ton letno. Enako velja tudi za dušik. Tako kot pri fosfatih so glavna področja, kjer lahko zmanjšamo in to bistveno zmanjšamo uh, vodonosne obremenitve, predvsem čistilne naprave ampak eh, pri dušiku je še bolj pomemben vir kmetijstvo, kajti, kot rečeno, na področju komunalnih odplak ne moremo doseči enakih oziroma primerljivih eh, rezultatov kot pri fosfatih. Dovolite še par besed o zgodovini obremenitve iz kmetijske dejavnosti, torej kako se je to začelo in kako je to vplivalo na Balsko morje v zadnjih desetletjih. Tu na tej prosojnici koncentracije fosfato in dušika na severnem Baltiku od leta 1950 do leta 2010. Vidite, da so se koncentracije začele hitro višati po drugi svetovni vojni. Kaj se je zgodilo v kmetijstvu v tem času? Po drugi svetovni vojni smo začeli uporabljati kemična gnojila, predvsem v zahodnih državah. Tu vidimo globalno proizvodnjo fosfatnih gnojil in vidite, kako hitro se je proizvodnja povečala po drugi svetovni vojni. glavni razlog za to je, da je pred drugo svetovno vojno cikl hranil v kmetijstvu ostal na nek način zaprt. Hlevski gnoj, ki se je proizvajal v kmetijstvu, se je potem uporabljal z, kot hranilo za polje, polja. Potem, ko pa smo začeli uporabljati kemična gnojila, eh, smo ta cikl prekinili in eh, proizvodnja polščin in eh, živinorejo smo ločili. Hlevski gnoj se torej ni več uporabljal kot eh, glavni vir dušika in eh, fosfatov za proizvodnjo polščin. Tu v teh stolpcih vidimo proizvodnjo fosfatov in pa dušika v povodju Baltskega morja in sicer v vseh državah. in eh, sicer vidimo proizvodnjo strani človeka, potem, eh, izvo, potem eh, vnos, ki izhaja iz kemičnih gnojil in pa vnos, ki izhaja iz hlevskega gnoja. Tako da vidite, koliko se je povečal pritisk hranilnih snovi, potem ko smo v kmetijstvu začeli uporabljati kemična gnojila. Zaradi tega, ker sta proizvodnja polščin in pa živinoreja ločena, se vsklevski gnoj, ki se proizvede v živinoreji vsako leto, ne more porabiti. kajti polja okrog mm, teh farm niso dovolj velika, da bi porabili v eh, vsta hlevski gnoj. Zato je v številnih primerjih ta hlevski gnoj nič drugega kot preprost odpadek, ki se ne uporabi v preomenjenem ciklu. Še ena stvar, ki vpliva na to vrsten razvoj dogodkov, je, da je v zadnjih 50 letih po drugi svetovni vojni bistveno mm, poskočila tudi potrošnja mesa. Pred 50 leti smo celokupno pojedli približno polovico količine mesa, ki jo pojemo danes. In več mesa, ko jemo, več eh, kmetijskih površin potrebujemo. V večini zahodnih držav, na finskem in švedskem naprimer, se približno 70 do 80 odstotkov vseh eh, obdelovalnih površin porablja za proizvodnjo krme eh, za potrebe živinoreje. Če torej zaključimo v zvezi s kmetijstvom, cilji za zniženje vnosa hranil na Balskem povodju so seveda veliki ziv, ampak obenem pa se globalno popraševanje po hrani povečuje in do leta 2050 pričakujemo, da se bo to popraševanje povečalo za vsaj 50 odstotkov. Obenem bodo tudi podnebne spremembe privedle do bolj ugodnih pogojev za kmetijsko proizvodnjo, vsaj v severnem delu. Balskega povodja, kajti temperature bodo više, te više temperature bodo tudi pomenile, da bo eh, hitrejše pronicanje hranil iz eh, kopnega v morje. Prav tako bomo priča vse višjim cenam hrane, kar bo pomenilo tudi, da bo kmetijstvo postajalo vedno bolj dobičkonosno in v takšnih razmerah, ob takšnem scenariju, si težko predstavljamo, da se bodo kmetijske, da se bo kmetijska dejavnost v Balskem povodju zmanjšala. No, ultimativni izziv za celotno Balsko povodje pa je, kako zmanjšati vire vnosa fosfatov. Če torej želimo v prihodnosti doseči napredek na področju kmetijstva kjerkoli, bo zato predpogoj v vsakem primeru recikliranje fosfatov na bolj učinkovit način. In to bo verjetno prišlo tudi do zmanjšanja vnosa teh hranil v Balsko morje. Hvala lepa. Hvala lepa za to zelo zanimivo predstavitev. Mislim, da si eh, težko predstavljamo kmetijstvo, ki bo mm, manj uporabljalo umetna gnojila in se vrnilo k prvotnemu modelu predelave. Gospa Morko, najte, izvolite. Hvala lepa. Škoda, da nismo tako številni na tem srečanju. številke, ki jih slišimo iz, od profesionalnih ekspertov, so zelo pomembne. Pogosto razpravljamo tukaj v parlamentu. In te razprave imajo za posledico, da naprimer Balsko morje ni razglašeno za najbolj umazano morje, ampak dejstva temu nasprotujejo onesnaževanje strani industrije, kmetijstva, sekundarno onesnaževanje v, določenem, v določenih časovnih intervalih, strelivo iz druge svetovne vojne. Vse to so problemi in sem spada tudi uh, plinovod uh, Nord Stream Pipeline. Omenili ste tudi številke, ki nas zelo vznemirajo. Znanstveniki so ugotovili, da je genotoksičnost v zadnjih letih povečana. Te številke so se izredno povišale v zadnjih desetletjih. Zakaj? Mogoče je to v zvezi s tem, da se morsko dno zaradi gradnje Nord Streama, eh, da morsko dno se stroji eh, obdelujejo oziroma se ga dotikajo, ga spreminjajo. Leta 2005 so se začela ta gradbena dela in niso potekala, potekala ravno po pravilih. E, mogoče je prišlo do določenih poškodb ali bi utegnilo to imeti kakšno povezavo z dejstvi, ki sem jih navedla in z, z rezultati raziskav bonus, eh, programov bonus eh, in, baltskih, eh, ba, eh, in ribih staležev v Baltskem morju. Rekli ste, da sodelujete z Belorusijo, z Kaliningradom. Eh, za Rusijo, ampak mnogi zasniki svarijo pred tem, da da Rusija pravzaprav ne pusti naših ekspertov eh, raziskovati na njihovih področjih. Po drugi strani obstajajo infrastrukturni programi, kot so platforme za nafto, eh, Eh, pri Kaliningradu. Ni pa nobenih programov za omejitev škode ali za povrnitev stroškov za nastalo škodo. Razen tega nas skrbi, da načrtujejo v Kaliningradu novo jedrsko elektrarno za hlajenje te elektrarne bodo uporabili vodo bližnje reke, ki se izteka v Balsko morje in uh, eh, bliže pristanišče je obravnavano kot najbolj umazana, najbolj nasnažena točka ali mislite, da obstajajo kakšne povezave med izkopavanji v Balskem morju in rezultati, ki ste jih predstavili? Tu Hasi je naslednji pan. Hvala lepa, gospa Hasi, potem profesor Gerek. Thank you very much, Mr. Chairman. Hvala lepa, predsednik. Vprašanje za gospoda Knutila in pa za gospoda Gustafsona in sicer v zvezi z akcijskim načrtom Helkoma. V akcijskem načrtu za Balsko morje eh, Helkoma imamo dolg seznam dokaj natančnih ukrepov vezanih na kmetijstvo, vključno tudi z živinorejo. No, kot vemo, Helkom lahko pripravlja le priporočila In zato me zanima, kaj bi se po vašem mnenju zgodilo, če bi Evropska unija te ukrepe iz akcijskega načrta Helkoma sprejela kot zavezojoče ukrepe v Evropski uniji, kajti Evropska unija lahko sprejema zakonodajne ukrepe, Helkom pač ne. Pan poslodem Gere. Gospod Gerek, hvala lepa. Podnebne spremembe privedejo do pogostejših padavin in sicer na območju Baljskega morja. Primer tega, naprimer, smo imeli pred enajstimi leti, ko je prišlo do stoletnih poplav na Odri, celo največjih poplav v zadnjem tisočletju, po nekaterih ocenah, no in nedavno je prišlo tudi velikih poplav na porečju Visle. In vse to je vsekakor verjetno vplivalo tudi na onesnaženje Baljskega morja. In moje vprašanje se ne veže na fosfate in dušik v morju, ampak na osebnost težkih kovin v Baljskem morju, kajti mislim, da je to nekaj, kar ima kar velik vpliv na ribolov. In sprašujem se, ali morda tudi z tega vidika ne obstaja kar velika nevarnost za ljudi. Hvala lepa. Gospod Gustafsson. Gospod Durkin. Lahko kateri od vas na to odgovori? Gospod Durkin, izvolite. Ja, eh, morda bi jaz prvi odgovoril, kajti prvo vprašanje. Eh, litvanske poslanke je bilo naslovljeno name, najprej kar zadeva eh, kemikalije, strljivo in eh, delo vezano na to. Od leta 1994-1995 opravljamo pregled zavrženega kemičnega streljiva v Balskem morju in veliko aktivnosti poteka tako na nacionalni ravni, kakor tudi na mednarodni ravni v Balski regiji. Tako v zvezi z projektom Severni tok ali pa nevezano na to. Gre pa za to, da se ugotovi lokacija in pa stanje teh eh, toksičnih odpadkov na dnu Balskega morja. Zato smo v okviru Helkoma zdaj ustanovili novo delovno telo, nov delovni organ, ki spremlja razmere in aktualizira poročilo o trenutnem stanju, ki naj bi ga Helkom pripravil do konca letošnjega leta in tudi Poljska je ena od vso eh, vodilnih držav na tem področju. Kar zadeva pa spremljanje in pa pomisleke, da Rusija ne zagotavlja teh podatkov in da ne omogoča monitoringa in da ne dovoli znanstvenikom iz drugih držav, da bi vstopali v ruske teritorijalne vode in tam merili raven eh, hranil oziroma drugih kontaminacijskih snovi, kar zdaj v Kaliningrad, moram reči, da smo tam deležni kar dobrega sodelovanja, dobili smo veliko informacij v zvezi z spremljanjem stanja Baljskega morja, še posebej za to holistično oceno, ki sem jo omenil v svoji predstavitvi. Vem, da si finski in estonski kolegi tudi zelo intenzivno prizadevajo za sodelovanje z St. Peterburgom in znanstveniki iz te regije in dobivajo veliko informacij. Eh, tudi od njih, veliko podatkov tudi od njih. Kar pa zadeva načrt za novo jedrsko elektrarno v Kaliningradu in pa stališče Helkoma do tega, v bistvu ni le Kaliningrad in ni le Rusija tista, ki načrtuje nove jedrske centrale, tudi številne druge države še naprej razvijajo ta sektor energetike, ampak tudi tu imamo posebni delni organ v okviru Helkoma, ki spremlja radioaktivnost Baljskega morja in ta organ, eh, to delovno telo, zelo budno spremlja tako obstoječe centrale in pa tudi morebitne prihodnje oziroma načrtovane centrale. Prav tako bi se rad odzval na to, kar je dejala poslanka Hasi v zvezi z kmetijskimi ukrepi v akcijskem načrtu za Baljsko morje, čeprav je bilo to vprašanje naslovljeno na moja dva kolega. V akcijskem načrtu za Baljsko morje nimamo le priporočila, ampak imamo tudi določene zaveze, kar zadeva ukrepe na področju kmetijstva. In priloga tri Helsinke konvencije ni nič drugega kot ravno pravno zavezujoč dokument za države članice. Eh, vezan na preprečevanje onesnaženja iz kmetijstva. Ampak seveda je paleta ukrepov lahko širša, odvisno od eh, naravnih pogojev, eh, stanja eh, tal in tako naprej. Tako Kar pa zadeva težke kovine, morda vse poknuti, da lahko poda širši odgovor na to. Ampak nasplošno bi dejal, da ne glede na poplave ali spremembe, podnebne spremembe, koncentracije tradicionalnih težkih kovin, kot so eh, živo srebro, kadmi eh, in pa svinec, nekaj, kar se kar eh, stalno niža, tako da kar zadeva varnost prehrane, mislim, da tu ni pomislekov. Kar pa zadeva osebnost dioksinov v plavi ribi, to pa je nekaj, kar je večji problem in tudi zahteva eh, več premisleka. Hvala lepa, gospod Knutile, gospod Gustafsson, želite besedo? Izvolite. Kot sem dejal v svoji predstavitvi, je obremenitev s hranilnimi snovmi iz kmetijstva, nekaj, kar je težko omejevati. Na podlagi naših izkušenj, ki smo jih eh, pridobili na finskem, nam je uspelo zmanjšati uporabo kemičnih gnojil za dve tretjini od eh, vrednosti, ko je bila ta uporaba najvišja, ampak še vedno nismo priča opaznemu zmanjševanju obremenitve z hranilnimi snovmi. Torej, tudi če odločno ukrepamo z vidika preprečevanja vnosa hranilnih snovi iz kmetijstva, moramo čakati kar nekaj časa, da se ti rezultati pokažejo. Ampak to še ni izgovor, eh, da tih ukrepov ne bi izvajali. Ravno nasprotno, Bistvo je, da začnemo uporabljati vse možne ukrepe za zmanjševanje obremenitve Balskega morja zaradi kmetijske dejavnosti, če želimo zmanjšati skupno obremenitev za toliko, kot eh, jo moramo na podlagi akcijskega načrta. To torej pomeni, da moramo obremenitev s fosfati do leta 2021 zmanjšati za 15 tisoč ton in eh, približno polovico te vrednosti lahko dosežemo z izboljšanjem tehnologije čistilnih naprav. Ostalo pa odpade na kmetijstvo. Čaka nas torej ogromno dela na področju kmetijstva, ampak eh, morda lahko kaj več o teh ukrepih eh, zvemo iz eh, naslednjega dela naše predstavitve. Kar pa zadeva težke kovine, se lahko samo strinjam s tem, kar je dejal gospod Durkin s Helkoma. Na mesto težkih kovin, moram reči, da meni bolj skrbijo druge eh, snovi, eh, ostanki eh, zdravil eh, in pa tudi razne gospodinske kemikalije, hm, kemični zaviralni elementi in podobno. Eh, vse to so snovi, ki uidejo čistilnim napravam ker ti to so kemikalije, ki jih je potrebno omejevati na samem mestu uporabe. Ko gre za ugotovitve Helkoma, je dejstvo, da je kombinacija tovrstnih eh, kemikalij iz eh, gospodinstv, ki jih ni možno prečistiti v konvencionalnih čistilnih napravah, tisto, kar je bolj zaskrbljujoče kot pa težke kovine. Hvala lepa, gospod Gustafsson. Ja, hvala lepa. Rad bi samo povedal, da so povišanja, povišanja cvetenja alk v Paljski moru nekaj, kar nima nobene eh, zveze z jedrskimi eh, centralnimi, ali obstajajo kakšne lokalne posledice. Eh, moram reči, da tega konkretno ne spremljamo, tako da vam s tem odgovora ne morem dati. Hvala. Dobro, mislim, da bi bilo morda vredno spremljati kaj takega, kaj ti v tako plitkem morju, to vrstna dela vse, kar verjetno ostanejo, eh, pomenijo določene posledice. Tako prehajamo na tretji, zadnji del naše predstavitve, kako zmanjšati eutrofikacijo kot posledico kmetijske dejavnosti ob Valjskem morju. Dve predstavitvi nas čakata. Najprej gospa Lisa Pietola. Izvolite. gospa Petola zastopa osrednje združenje kmetijskih proizvajalcev in pa lastnikov gozdov in pa profesor Granštet, ki je vodja raziskav na Inštitutu za biodinamične raziskave pri projektu Beras. Gospa Lisa Pietola, izvolite. Thank you, Mr. Chairman, and thank you for the committee for inviting me to, to give this talk and uh, dear parliament members, uh, dear colleagues. This... Hvala lepa, z veseljem bom predstavila to predstavitev. Dragi delegati, ta prezentacija odseva rezultate raziskav. Danes je bilo že večkrat rečeno, da je treba najti ustrezne ukrepe, da bi zmanjšali unos snovi iz kmetijstva. To zahteva trajnostno kmetijstvo, ki bo zagotavljalo tudi visoko proizvodnjo v kombinaciji z visoko konkurenčnostjo in zmanjšanjem unosov na spremljiv nivo v skladu z strategijo Evropske unije. Obstajajo tri velika področja, kjer za kmetijski potencial ekološki, da bi lahko izboljšali kmetijski oziroma ekološki status Palskega morja. Potrebujemo bolj učinkovito rabo mineralnih in organskih gnojil in tretjič upravljanje vegetacije na obrobnih površinah obal in kmetijskih površinah. Predtem pa je treba upoštevati nekaj pomembnih točk glede pridelave in kmetijskih površin. Kmetijske površine so ekosistemi, ki na katere vpliva človek. Zaradi proizvodnje hrane je treba spremeniti kmetijske oziroma tla. Najprej je treba pripraviti tla na setev. Zaradi tega postane prst dovzetna za vnos nitratov in obenem pa omogoča gradnjo biomase. Med časom pridelave obstajajo različni mehanizmi obdelave in zaradi tega so tla še bolj dovzetna za spiranje in erozijo, to se pravi, da prihaja do izgube prsti zaradi vetra in vode. Erozija pomeni, da se v partiklih eh, tal eh, transportira fosfor in dušik in zaradi tega se tudi površinske vode onesnažujejo. Zaradi tega pomeni to velik izziv za nas pri zmanjšanju vnosa hranilnih snovi. Pri tem je seveda treba upoštevati velike količine padavin in hranilne snovi, ki se vnašajo v tla, se še zlasti eh, v času padavin eh, vnašajo oziroma transportirajo v velikih količinah na finskah. E, je to še zlasti problem, kako naj kontroliramo erozijo v času padavin. Lahko prst seveda šitimo tako, da preprečujemo spiranje prsti obdela na tla oziroma obdelan na prst, mora ostati tank, kjer je in namesto, da bi dvigovali vsebnost uh, fosforja, uh, pa obene nismo bili zmožni zma zmanjševati vnosov. Večina z teh spojin je vezana na tla. Kontrola erozije predpostavlja, uh, dobro pripravljen prst, nekompaktno prst, kamor lahko voda globoko vdre, zato da se raztapljajo delci v prsti. To je seveda tudi odvisno organskih materijalov v tleh in od mikrobioloških aktivnosti. Organski material rastlin je odločilnega pomena za vse tehnike pridelave. kontrole erozije. Tla je treba ščititi zato, eh, da ostanki ostane na površini, tako da se tla pokrije. Eh, v umestnih območjih in obodnih telesih je treba preprečiti izgubo tal kajti eh, s tem tudi povečujemo biološko raznovrstnost eh, krajine. z kemičnimi ukrepi lahko tudi izboljšamo sestoj eh, zemlje na primer elektroprevodnost se lahko poveča do šestdeset odstotkov izgube eh, prsti se lahko na ta način tudi prepreči. To je odvisno tudi od uporabe gnojil. Uporabiti moramo najboljše tehnologije in prakse in sicer kar zadeva mineralna in organska gnojila. Okolju prijazna proizvodnja bi morala uporabiti gnojila, tam, kjer jo rastline potrebujejo, kjer je zanje najboljše mesto, najbolje neposredno pod površino. Treba bi bilo mogoče gnojiti rastline v aktivni fazi rasti, vnosi hranilnih snovi iz gnojil eh, morajo potekati pravočasno in to, kajti traja nekaj časa, preden lahko rastline absorbirajo hranilne snovi, to je odvisno tudi od vremenskih razmer in od njihove organske aktivnosti. To se pravi, da pravzaprav ni nobene razlike med tradicionalnim kmetijstvom in modernim. Eh, rastline imajo Eh, korenine v obeh primerih in na enak način rastejo. Če pa uporabijo pravilne ukrepe upravljanja, potem je tudi konvencionalno kmetijstvo manj nevarno za kvaliteto vode, saj lahko krastine bolje absorbirajo hranilne snovi. Fosfor je na, pomembna začetku sezone in za zgodnjo rast korenin in za dobro eh, razvit eh, koreninski sistem je pomembno, da lahko dobro absorbirajo hranilne snovi iz zemlje. In v tem smislu bi morali po, eh, glede na se ravnati po rastnem potencijalu, naprimer, kar zadeva dušik, ki se ga potrebuješ le na koncu faze rasti. E, rastline potrebujejo osnovne gradnoge, gradnike, kot je fosfor. Pri tem seveda se sproščajo tudi druge hranilne snovi in intenzivna pridelava z najboljšo možno uporabo gnojil lahko zmanjša tudi podnebne spremembe velik izziv je tudi uh, recikliranje, kot je bilo že danes rečeno. Eh, veliko preveč je fosforja v primerjavi z dušikom zaradi akumuliranega fosforja je zato prišlo do problema in Eh, prsti z veliko vsebnostjo fosforja so tudi dovzetne za raztapljanje fosforja, zato bi morali najprej se posvetiti plodnosti tal in jih gnojiti tako, da bo to ustrezalo potrebam rastlin. Tukaj gre za uravnoteženo uporabo hranilnih snovi da bi količino fosforja držali v sprejemljivih mejah, bi morali kmetje imeti več zemlje na razpolago, da bi eh, lahko ustrezno raztrosili gnoj oziroma gnojila. Kopičenje gnojil oziroma akumulacija gnojil je seveda zelo pomembna in vpliva na boljši ekološki status krajine. Sedaj pa še zadnji del moje prezentacije, upravljanje vegetacije ob vodotokih. Tretja praksa, ki bi jo morali spodbujati, je biomasa ob vodotokih, to je zelena biomasa oziroma vegetacija v umestnih področjih kjer, eh, ki lahko absorbira fosfor in dušik. Kajti eh, potem ima to učinek tudi na to, da ne prihaja do spiranja dušika in fosforja v morje. To je zelo, eh, seveda, lahko drago za kmete, ampak, ampak vsekakor je to ekološka usluga kmetov družbi. Vsi se zavedamo, spoštovane gospe in gospodje, naše uloge. Pri tem vemo, da narašča potreba po gnojilih z boljšim upravljanjem, z boljšo prakso in zelenimi tamponskimi conami bi lahko dosegli boljše rezultate. Kmet ti eh, kmetje v balskem v balski ribi bi lahko delovali proaktivno zato obstajajo različni projekti in najboljše prakse eh, vsebujejo tudi oziroma upoštevajo tudi konkurenčnost torej vsi bi morali delovati enotno in si prizadevati za boljši ekološki status Balskega morja z ustreznimi kmetijskimi tehnikami. Zakaj te izboljšave niso tako hitro vidne? Vzrok tega je v dolgem času uh, teh procesov spiranja fosforja in sedimentov, In če si ogledamo te procese na mesto eh, recimo celotne vsebnosti dušika, ki je vezan v tleh, vidimo sicer negativno vlogo kmetijstva, ampak ta se bo zmanjšala. Še vedno jo lahko izboljšamo in kmetijske tehnike moramo izboljšati. Strategija za Balsko morje igra tukaj veliko vlogo, ker mobilizira kmetijstvo, kmetijski sektor, ki se uh, bo sratočil na boljšo učinkovitost in naprimer pametnejše pametnejšo uporabo gnojil in tako naprej. Vendar moramo še veliko več narediti pri kontroli erozije in pri spiranju biomase iz tamponskih območij. Medtem pa moramo biti potrpežljivi, kajti tla in voda reagirata počasi. Mislim, da se bomo še enkrat lahko vrnili na to temo in eh, pozneje ugotovili tudi izboljšen status Balskega morja. Hvala lepa. Dziękuję bardzo. To na pewno wielkie wyzwanie również dla wspólnoty. Hvala lepa. Hvala lepa. To bo seveda veliki izziv tudi za skupno politiko in ki bo seveda odsevala to, kar je dejala zadnja govornica. Sedaj je na vrsti gospod profesor Granstedt, ki predstavlja Inštitut za bionima, biodinamične raziskave. Ste bili inbjudeni v eh, denar hearingen? Hvala lepa. Hvala lepa, da ste me povabili na predstavitev danes popovdne. Kakor vidite, sem koordinator za projekt, ki se imenuje Beras. Ta projekt je deloma financiran strani Evropske unije, poteka od leta 2003 do 2006 oziroma sedaj je poteka od leta 2010 do leta 2013. Imamo partnerje v celotni regiji Baljskega morja. osnova za naše delo je naslednje načelo. Pravimo, da je kmetijstvo naš prihodni naravni vir. Če želimo, da ljudje živijo v skladu z osnovnimi ekološkimi pogoji. Tukaj lahko vidite, da imate energijo, ki prihaja iz sonca in pa tokove hrane, ki tečejo v krogu, to nam omogoča, da uporabljamo vire, ki jih imamo in na ta način lahko zaščitimo vire, ki obstajajo v biotski raznovrstnosti. Zeleni del grafa predstavlja to, kar proizvedemo skozi kmetijstvo eh, s pomočjo sončne energije, v rdečem območju pa vidite energijo, ki jo sami proizvedemo. Danes uh, se zavedamo, da je to, kar proizvajamo, v bistvu več kot uh, je vzdržno za uh, naš planet, ko gre za emisije CO2. Prav tako porabimo več viro energije danes kot nekoč. Uh, in ti viri pravzaprav izginjajo, ampak to lahko spremenimo. Lahko porabljamo biomaso, to je, izmed, uh, to je eden izmed bioloških virov, ki jih imamo prav tako lahko uporabljamo obdelovalne površine. Lahko pa bi eh, našli tudi način, kako reciklirati sončno energijo. Vse te probleme bi lahko rešili tudi z vzdržnim kmetijstvom. Danes je situacija takšna, da uporabljamo veliko eh, fosilnih virov, ki vsebujejo uh, dušik in pa CO2, namesto da bi se bolj zatekali k fotosintezi, k obnuljivim virom in tako naprej. Tukaj lahko vidite primer iz Švedske, kjer lahko vidite, da smo imeli porast iz 50 na 85 eh, gramov eh, dušika na kilogram. To je 20-procentni porast in pa še zelena črta, ki predstavlja dušik. Med tema dvema črtama obstaja razlika, ki kaže, da pravzaprav preveč obremenjujemo Baltsko regijo. Naslednji posnetek. Ta prikazuje celotno sliko, ko gre za vsebovanje dušika in pahljivskega gnojila oziroma stabilizacijo leti. V švedskem smo to začeli uvajati v 90-ih letih, ampak sedaj je prišlo do upada. Sedaj si moramo ogledati naslednjo krivuljo, ki govori o tem, da smo povečali uvoz e, soje zaradi deforestacije in pa zaradi uporabe kemikalij v Braziliji. Razlika je še vedno 60 kg dušika na kvadratni meter. Prišlo pa je tudi do porasta biokmetijstva, 20 odstotkov več ozemlja se uporablja na švedskem za biokmetijstvo. No, ampak ta peti poraz, ki je, ta, ta poraz, ki je nastal po 50 letih. Je posledica ločevanja med kmetijstvi, ki so uporabljala, ki so pridelovala žita in so uporabljali uh, gnojila, njih je zanimalo recikliranje stabilnega hlevskega gnoja. Istočasno pa so prizvajali približno 70, predstavljali približno 70 ali 80 odstotkov proizvodne. Tako pridelana žita so uporabljali za živalsko krmo. To velja tako za mm, poljedelstvo, kakor tudi za živinorejo. vse te postopke potrebno upoštevati, če želimo izboljšati učinkovitost. Če si ogledate naslednji posnetek, lahko vidite, da proizvedeni dušik. Prihaja tudi iz eh, živinoreje, iz, živinoreje, iz um, koncentriranih obratov živinoreje, ki so zelo pomembni za našo proizvodnjo. Tukaj imamo podatke za 700 Eh, obratov. Tam se proizvaja 130 kg dušika na hektar, to velja tudi za obremenitev tal in pa vode, kajti dušik je pomemben topogredni plin. Na to je potrebno poštevati tudi fosfate. Ko gre za fosfate, jih je na švedskem malo, eh, obstaja pa veliko dušika in uh, to prispeva tudi k eroziji zemlje. In potem še koncentracija živinoreje. Tukaj ne gre samo za recikliranje hlevskega gnoja, čeprav bi to bilo dobro za biokmetijstvo. Na Švedskem ta koncentracija obstaja in če si jo gledate, to sliko lahko opazite, kako je na finskem, kako je na jugu švedske. Tukaj obstaja velika koncentracija živinoreje. Veliko je tudi kmetij, ki pridelujejo žitak in potrebujejo hlevski gnoj. Obstaja tudi, obstajajo tudi ekološke kmetije in uh, namen je ta, da ne bi imeli te kmetije več živine, kot pa za katero lahko dejansko proizvedejo krmo. 48 eh, takšnih kmetij smo vključili v naš projekt in dejansko smo presežek uspeli zmanjšati za 40, kg, eh, za 40 kg dušika na hektar. In z ekološkimi procesi bo potem kar najbolje izkoristili zemljo, ki je na razpolago. No, v teh projektih, eh, ki so vključevali 48 kmetij, smo preučevali polščine, njihovo trajnostno predelovanje, uspeli smo eh, nad, spostaviti nadzor nad procesom uhajanja in razmišljali smo o tem, kako bi lahko privrčevali energijo, zato da bi kmetijstvo bilo bolj trajnostno, zato da bi bolj eh, in bolj energetsko učinkovito. prav tako smo izračunali, kaj to pomeni za posameznega potrošnika in kaj to pomeni za vpliv posameznega potrošnika na okolje. Tukaj lahko vidite primer ukrepov, ki smo jih sprejeli. Presežek pri tradicionalnem kmetijstvu je konstanten, ko gre za ekološko kmetije, pa lahko vidite kakšne, kakšne so tukaj razporeditve. Um, torej, lahko izberete način kmetovanja. Potem tudi, ko govorimo o intenzivnosti kmetijstva na polskem, ta intenzivnost je enaka kot intenzivnost kmetijstva na švedskem. Tudi eh, komisija Helkom se to oglejuje. Želimo povečati tudi število ekoloških eh, kmetij, zato da bi zmanjšali nivo izpustov za 50 odstotkov. Reciklirano, to reciklirano kmetijstvo lahko opazujete na tem posnetku. Lahko vidite, kakšna je količina živinoreje, krma, hlevski gnoj in kako deluje celoten krok. Gre za idejo ERA, ekološko recikliranje kmetijstva. To je korak dlje kot pa to, kar razumemo pod uh, tradicionalnimi biokmetijami. Tukaj lahko vidite pozetek, imamo um, praho, potem uh, recikliranje, večletno recikliranje, usklajeno, usklajeno živinorejo, kjer obstaja preveč uh, določenih živalskih vrst, potem uh, če je teh živali preveč, potem bi morali uh, znižati to število živali, zato da bi jih lahko v celoti nahranili za krmo, ki se pridela na iste kmetiji. Uh, se pravi, tukaj lahko vidite rezultate projektov iz prvega kroga. Uh, Ogledali si bomo, kakšno je izvajanje v kmetijstvu, zato da bi zmanjšali vpliv na okolje. Imamo 25 partnerjev vsega skupaj. Veseli smo, da je tudi Polsko ministrstvo za kmetijstvo eden izmed naših pridruženih partnerjev, pristojnih za projekte. Imamo torej mož, neko mešanico eh, predstavnikov kmetijstva in pa tudi drugih oblasti in pa organizacij. Se pravi, zvišati želimo delež eh, ekološko recikliranega kmetijstva, zarimo za ohraniti biotsko raznovrstnost, odpravljati pesticide in pa druge substance, ki se, ki se uporabljajo v kmetijstvu. Seveda je tudi okoljski vidik izredno pomemben. Prav tako želimo ohraniti biotsko raznovrstnost v kmetijskih območjih takten och förändra. Och vi arbetar mycket intensivt också med flera. Vse je pravzaprav v rokah potrošnika in seveda odločimo o tem, ali bomo te sosolovali z občinami in z vsemi drugimi, ki odločajo tudi o naprimer, prehrani v šolah, ali bodo kupovali biološke proizvode ali proizvode v drugih kmetijih. Potem imamo partnere tudi na finskem, ki so tudi pozorni na posebne oblike prehrane eh, in kako se prehranjujejo v restauraciji. Potem gre za svetovanje občinam in uradnim organom in vse posod izmenjujemo izkušnje, poskušamo prispevati k ozaveščanju, da bi uh, prispevali tudi k spremembi obnašanja. Lahko si ogledate, kakšne vire lahko uporabljamo politično, zato da bi spodbujali tak razvoj. Želimo gospodarsko podporo, ponuditi gospodarsko podporo zato da omogočamo te biokmetije, da bi bile te trajnostne in da bi imele pravilno količino živine, zato da bi bile dejansko uravnotežene. Tukaj lahko vidite, da obstajajo tudi kmetije, ki so investirale v napačne postopke. Potrebno je upoštevati oziroma izboljšati strokovnost na tem področju potrebno strogo izvajati okvirno direktivo o vodah, zato da bi vrnili vodne vire v njihovo naravno stanje. S pomočjo tega ekološkega kmetijstva bi lahko pomagali oziroma prispevali k izvajanju okvirne direktive o vodah. Prav tako se uporablja preveč hlivskega gnoja, da bi lahko rekli, da je kmetovanje trajnostno. Veliko kmetij ima presežek pri njihovi proizvodnji. Prav tako imamo nač načelo osnaževalec plača. To načelo je ključnega pomena. Eh, ko govorimo o toksičnih snoveh v hlevskem gnoju in tako naprej. Zato odgovarjajo kmetovalci in morajo se zavedati škode, morajo se preusmeriti v trajnostno kmetijstvo. V glavnem, to, se, to vprašanje se mora vrniti na dnevni red. Prav tako moramo imeti za to ustrezno zakonodajo, zato da lahko prisilimo kmetije v to, da uskladijo število živine za, svojim, za svojo velikostjo. Kmetije morajo sprejeti bolj okolju prijazne sisteme, morajo, moramo spodbujati tudi lokalne proizvode in pa lokalni trg. Hvala lepa, gospod profesor, za to zanimivo predstavitev. Uh, moram reči, da upam, da bodo te zamisli imele kar več zagovornikov, čeprav po drugi strani treba reči, da smo pred nekaj tedni videli, kako katastrofalne posledice ima lahko to vrstne živinoreja, ampak eh, želel bi si, da bi ta zamisel, ki ste jo predstavili, imela kar več zagovornikov. Tako, prišli smo do konca naših eh, predstavitev za Zaključke pa bi prosil kolegico Satuhasi, izvolite. Thank you very much and... Uh, Hvala lepa. Prisrečno se zahvaljujem vsem govornikom za izredno zanimiv seminar. Zahvaljujem se tudi sekretarjatu za to, da je vse skupaj organiziral. Upam, da bodo govorniki poslali svoje PowerPoint prezentacije, tako da bodo poslanci lahko dobili te dokumente oziroma bodo za te lahko zaprosili sekretarjat. Dobili smo prepričljive dokaze o velikih spremembah v Balskem morju v zadnjih stotih letih. Te spremembe so v glavnem povzročile človeškove dejavnosti, vse spremembe v morju, v okolju, v kmetijstvu so bile namenjene temu, da bi izboljšali življenje ljudi, ki živijo v tej regiji. No, onesnaževanje Balskega morja je bila pri tem eh, ne, nenamerna posledica vendar pa je sedaj potrebno resno vzeti dejstvo, da je Balsko more izredno ranljivo, da je to eno izmed najbolj onesnaženih morij na svetu. In uh, zato moramo tudi mi prevzeti določeno odgovornost. Batsko morje je skoraj da notranje morje Evropske unije in zato je strategija za Batsko morje odvisna tudi od eh, Evropske unije. Presenetilo mi je, kakšen uh, učinek je imelo ločevanje živinoreje in pa poljedelstva v kmetijstvu, kaj je to pomenilo za izpuste hranljivih snovi v morje iz kmetijstva. Tukaj preprosto ne moremo nadaljevati kot doslej. Kot doslej. Potrebno je spremeniti naš pristop. Potrebno je spremeniti naše razmišljanje. Zato, da bi mesta, industrija in pa kmetijstvo postali bolj trajnostni, bolj eh, inteligentni v Baljski regiji, pa tudi v Evropski uniji kot takšni. Helkom je v svojem akcijskem načrtu um, omenil veliko konkretnih, akcis, eh, um, konkretnih ukrepov. Eden izmed omenjenih je ta, da bi izvzeli fosfor iz uh, detergentov. Odbor Envi je prejšnji teden glasoval o poročilu v zvezi s tem. Evropska unija je s tem to priporočilo spremenila v nekaj obvezujočega. In uh, razmisliti je potrebno tudi o priporočili Helkoma v zvezi s kmetijstvom. Nisem pristojna za to, da bi rekla, kateri ukrepi bi morali biti obvezni in kateri prostovoljni. Vendar pa menim, da bi morali resno razmisliti o tem, da bi nam eh, akcijski načrt Helkom eh, služil kot eh, priročnik za to, kaj je potrebno narediti na področju kmetijstva. Tudi če bi skoristili vse možnosti v mestih, v občinah, zato da bi znižali mm, eutrofijo, to še vedno ne bi bilo dovolj za to, da pozdravimo Baltsko morje. Baltsko morje ni možno ozdraviti, če se ne bo spremenilo kmetijstvo. In podnebne spremembe vse skupaj še poslabšajo. In s tem se samo poveča potreba potem, da spremenimo način kmetovanja. Še zadnja točka v zvezi z kemikalijami. spomniti se moramo na to, da eutrofija ni edini problem. Problematične so tudi kemikalije. Ko smo sprejeli uredbo Rič v parlamentu, smo izvedeli tudi to, da obstajajo določene ustrajne Um, nekatere trajne substance, ki se kopičijo v, v ribah Baltskega morja, tudi v tjulnih in pa v ptičih. Ta količina snovi je petkrat večja pri živalih v Baltskem morju kot drugje. Pa še o neki zanimivi točki smo razpravljali v parlamentu. ko smo razpravljali o uh, Riču. Uh, govorili smo tudi o načrtih občin za čistilne naprave. In uh, takrat je bilo govora o tem, da številne kemikalije, ki jih vsebujejo odpadne vode, ne morejo biti očiščene v čistilnih napravah. Zato je potrebno te zato je potrebno odpadne vode teh kemikalij očistiti že prej. S tem bi povečali možnost za to, da bolje izkoristimo te uh, stranske proizvode, ki prihajajo iz čistilnih naprav. če odpadne vode ne bi vsebovale težkih kovin ali nevarnih substanc, bi jih lahko uporabili tudi za druge namene. Se pravi, veliko je potrebno še narediti. Zahvaljujem se vsem, ki ste prispevali k današnji predstavitvi. Upam, da bomo s to predstavitvijo prispevali k temu, da bo Balsko morje bolj zdravo in bolj čisto. Hvala. Hvala lepa, gospod Hasi. S tem mislim, da lahko tudi zaključimo zasedanje našega odbora. Prihodne zasedanje bo 14. julija v Bruslju. Hvala vsem sodelujočim in eh, tudi strokovnjakom. In pa hvala tudi tolmačem in pa kolegici Borko Najte, ki je zdržala do konca